Colleagues, I'm going to make a quick start this morning because we have a very packed agenda. Um, Spoštovani kolegi, morda lahko kar začnemo, glede na to, da imamo zelo poln dnevni red. Prosim, da se posedete, da lahko začnemo. Najprej sprejetje dnevnega reda, tukaj imamo kar nekaj sprememb. Kot ste videli, se je dnevni red spremenil in upam, da ste vsi zadovoljni s temi spremembami, ki smo jih unesli. Torej, predlog dnevnega reda se je spremenil, točka 12, izmenjava eh, mnen z Francom Timmermansom, to smo predstavili na 22. marca ob 5.30. Dodali smo novo točko 13, predstavitev strani komisije predloga o sklepu sveta glede uporabe določb iz šengenskega zakonika. To bo samo pol urni sestanek, vem, da je to nenavadno, ampak eh, samo pol urice bomo imeli popovdne. Poročevalec je gospod Milo. Če ni nobenih eh, komentarjev, potem je dnevni red sprejet. Kar se tiče tolmačenja, žal ni na voljo tolmačenja v hrvaščino in irščino. Potrditev priporočil koordinatorjev po pravilu 205, potem imenovanje poročevalcev. Gospa Grizbek je bila določena kot eh, nova koordinatorica za ALD. Čestitke. Gospod Lenars iz ELS je bil eh, imenovan za poročevalec pri poročilu za šengenski informacijski sistem. Gospod Koeljo iz ELS eh, je bil tudi imenovan za SES, potem gospod Koeljo še eno poročilo o SES gospa Grisbek iz Alde vzajemno priznavanje um, nalogo za zaplembo, gospa Ernst Kue predlog uredbe parlamenta in sveta glede zaščite posameznikov pri um, pregledu osebnih podatkov v inštitucijah. Gospa Lauristini iz SND-a, uredba o zaščiti zasebnega življenja pri elektronskih komunikacijah, gospod Melo ILS predlog eh, sklepa glede spoštovanja določb šengenskega zakonita, zakonika na področju sistema SIS v, na Hrvaškem. Potem pa še eh, imenovan poročevalec za mnenje, gospod Ježek iz Aldeja je bil imenovan kot poročevalec pri eh, proračunu za 2018 in um, predlogu spremenjenega proračuna za 2017. Ali to spremete? Ja, to je bilo sprejeto. Točka 3. Delegirani izvedbeni akti. Gre za poročilo o, in, o izvajanju pristojnosti po uredbi 98-2013, kar se tiče trženja in uporabe eksplozivnih prekurzorjev. Do 1. decembra 2017 se moramo odzvati, če ne želimo razširiti delegiranje teh eh, pooblastil. Po 18. členu uredbe komisija predloži predlog eh, poročila parlamentu do 2. septembra 2017. Mi potem pregledamo, ali obstaja kaj problemov pri eh, uporabi te uredbe, kar se tiče možnosti, da bi eh, ta zakonodajni predlog še okrepili. In te spremembe vključujejo profesionalne uporabnike in neurejene eksplozivne prekursorje v drugi prilogi. Potem pa imamo še člen 14.2, ki zahteva od komisije to, da pripravi poročilo glede imenovanja in pristojnosti povezane z petletnim obdobjem od 1. marca 2013, kar pomeni, da morajo to poročilo pripraviti do 1. junija 2017. Četrta točka Glasovanje bo ob 12.25 in takrat prosim imejte samo glasovalne kartice. Tako nadaljujemo z torej, tretjo točko, kot je bila spremenjena agenda. Gre za poročilo o Dublinu in eh, Cecilija Wikström je poročevalka. Kratek uvod, prosim. Eh, kot veste, je potekala reforma skupnega sistema za azil in komisija je predstavila maja lani uredbo Dublin 3. Preden dam besedo poročevalki Cecilii Wikstrom, ki bo predstavila osnutek poročila, bi vas rad opozoril, da gre za prenovitev v skladu z um, pravilnikom za pravilom 104. Torej, če se spreminja bele dele, se lahko to zgodi samo izjemoma, ponavadi se spremeni rumene tehnični komentar, torej k temu poročilu, sedaj pa dajem besedo Cecili, da lahko predstavi svoj osnutek eh, poročila. Izvoli, Cecilija. Hvala lepa, predsedujoči. Spoštovani kolegi, mislim, da se lahko vsi strinjamo s tem, da smo v zadnjih treh letih videli, kako se je davljinski sistem popolnoma porušil. V bistvu nikoli ni deloval tako, kot bi moral trenutni sistem povzroča eh, nerazumni pritisk na države članice v spredju na mejah. Ko eh, se ljudje, ki prispejo v Evropsko unijo, vstopijo, eh, so odvisni od tih otapcev in države članice potem včasih ne prijavijo določenih ljudi, ki želijo prositi za azil. Zakaj? Zato, ker jih je strah, da bodo morali potem pregledati vse te prijave. Ta novi predlog komisije pa nam daje možnost, da prenovimo celoten sistem in pregledamo pomankljivosti v dublinskem sistemu. Mislim, da lahko pripravimo organiziran in robusten sistem za azil v Evropi, ampak vsi skupaj bomo morali biti dovolj pogumni, da razmislimo o čisto novih rešitvah in da eh, stopimo ven iz teh jarkov, v katere smo se okopali. Nekaj pa mora biti čisto jasno. Čas za razvodenele kompromise, ki so sami sebi namen in ki nikoli ne bodo praktični v, eh, za izvajanje v resničnosti, ta čas je minil. Tokrat nam mora uspeti. Štiri glavne točke bi rada omenila v mojem pristopu. Prvič, vsaka država članica mora sodelovati v tem sistemu sprejetje prosilcev za azil ne sme ostati odgovornost samo peščice držav članic. Drugič, pravilno upravljanje zunanjih meja mora biti ponovno vzpostavljeno. Države članice, ki so na najbolj ključnih mejah, morajo registrirati čisto vsako osebo, vsakega upravičenca in zaščititi ter upravljati zunanje meje Evropske unije. Tretjič, drugotni premiki prosilcev za azil se morajo prenehati. Prosilci za azil se ne smejo eh, odločati glede tega, kje bi prosili za azil, ne ostati morajo v eh, sprejetem sistemu, vrzeli pa je potrebno odpraviti. In še za konec. Prosilci za azil morajo zaupati v ta sistem. Takoj na začetku morajo dobiti dobre informacije, Obstajati morajo pravne varovalke, vzpostaviti moramo zaščito za ranljive osebe in mladoletnike, poleg tega pa mora sistem omogočiti hiter dostop do pravičnega eh, sistema za dodelitev azila. Sedaj pa, če se obrnem še na konkretne predloge v poročilu. Najprej, kar se tiče solidarnosti in eh, mehanizma za dodelitev. Kot so nekatere države članice že večkrat povedale, bi si želele ad hoc ukrepe, ki jih sprejme sklep, raje kot obvezujoči sistem za relokacijo. Ampak sama mislim, da to nikoli ne bo delovalo. To je prav eh, problem politike zadnjih let. Naj podam primer. Eh, direktiva za zaščito je en problem, potem eh, sistem za zgodnje upozarjanje v trenutni direktivi. Vse to ni bilo nikoli aktivirano v glavni krizi leta 2015. Videli pa smo veliko urgentnih sklepov, ko državam članicam ni uspelo premestiti niti majhnega števila prosilcev za azil, za katere so se tako ali tako dogovorili. Torej, ad hoc sklepi, ki jih eh, sprejmejo v sklepu, ne delujejo in tudi v prihodnosti ne bodo. Naučiti se moramo iz preteklosti in iz naših napak. Drugače bomo imeli v naslednji krizi še en dublinski sistem, ki se bo popolnoma porušil. Spoštovani kolegi, bojim se, da šengenski sistem ne bo preživel, če se bo situacija nadaljevala tako in to je resno. Potrebujemo pragmatičen, avtomatičen in zavezujoč mehanizem za premestitev eh, prosilcev za azil iz obremenjenih držav. Naučiti se moramo iz naših izkušenj in napak iz preobremenjenega sistema v letu 2015 ter opredeliti sistem, ki bo v, reali, ki bo v realnosti funkcioniral. Dopolnila sem nekaj predlogov komisije glede premestitev. Naprimer, predlagam, da se odstrani pogoje za vstop pred Dublinom, namreč ti pogoji dajo preveliko breme za države članice na meji. Uh, predlagam, da se unese poenostavljen mehanizem za združitev družine. To bi namreč omogočalo hitrejši postopek združitve družine brez zapletenih postopkov med državami članicami. To je bilo namreč trenutno onemogočeno, da bi se eh, družine hitro združile. Poleg tega predlagam orodje, ki bi eh, hitro povezalo prosilca za azil za državo članico. Tako lahko prosilec prosi državo članico, da prevzame njegov primer, tudi če država ni zavezana k temu. Seveda pa je odločitev, ali to eh, prošnjo sprejeti ali ne, v rokah države članice. Ampak prijavitelj lahko tukaj poda različne razloge, naprimer to, da ima tam družino, to, da je že delal v podjetju v tej državi, da naprimer zna jezik, da pozna kulturo te države in tako naprej. to je člen 19 in diskrecijska klauzula v njem. Če bi država članica vedela, da bo prejela določeno število prosilcev za azil po korektivnem eh, mehanizmu za dodelitev, potem bi bilo smiselno, da dajo prioriteto prosilcem, ki si eksplicitno želijo v to državo, raje kot da spremljajo ljudi, ki jim jih naključno dodeli mehanizem. Poleg tega sem unesla tudi možnost, da se prosilci za, adil, za azil registrirajo kot skupina in da imajo potem možnost, eh, da so premeščeni v skupini. To ne pomeni, da si lahko izberejo državo članico, lahko pa eh, jih potem premestijo v isto državo kot skupina prijateljev ali kot eh, širša družina. Na tak način ne bi razbili te skupine in eh, to bi zmanjšalo tveganje za drugotne premike, poleg tega pa bi poenostavilo tudi upravne postopke v državah članicah. naprimer zato, ker bi omejili število prevodov in tolmačen. Predlagam tudi prihodni sistem za distribucijski ključ. Države članice, ki imajo malo izkušen z sprejemom prosilcev za azil, bi eh, dobile na voljo podporo za to, da usposabljajo ljudi, da vzpostavijo pogoje in tako naprej. Države članice, ki so v preteklosti sprejele veliko ljudi, bodo to storile še naprej, ampak njihov delež sprejema se bo počasi zniževal. To je pravičen sistem, ki bo omogočal državam članicam, ki predtem niso bile navdušene eh, nad sprejemom prosilcev za azil, da se prilagodijo temu skupnemu sistemu. Poleg tega moramo vzpostaviti tudi povezavo med eh, zaščito zunanjih meja in eh, dodelitvijo teh prosilcev za azil. Namreč obstajajo pomisleki, da zaščita zunanih meja ne bo mogoča. Mene ta argument ne prepriča, ampak vseeno smo zavezani k kompromisom in na to sem tudi pripravljena. Prav zato predlagam, da imamo nekakšno eh, ročno zavoro za nujne primere, s katero bi lahko nekako um, prisilili države članice, da zaščitijo zunanjo mejo in registrirajo vse prihajajoče ljudi v Eurodac sistem. Komisija predlaga opt-out iz sistema za relokacijo. Seveda bodo morale potem države plačati visoko pristojbino, ampak sama se s tem ne strinjam, to sem izbrisala. Dostop do evropskih strukturnih skladov mora biti eh, pogojen z spoštovanjem solidarnostnih klauzul v Evropski uniji. Naprimer, to bi šlo. Povezava med eh, evropskimi skladi in eh, spoštovanjem tega sistema pa naj ne bi nikoli prišla v realnost. Torej, upam, da se ta nujna sankcija ne bo uporabila. Če neko osebo ne registriramo v Eurodac, potem jo je skoraj nemogoče vrniti v drugo državo članico po trenutnih pravilih iz Dublina. Posledica tega je, da če se oseba napoti v neko državo, je ta država avtomatično odgovorna za njo. Prijavitelji pa imajo skoraj proste roke pri izbiri držav, takšna je trenutna situacija. Prav zaradi tega države ne registrirajo možnih prosilcev za azil, da ne bi bile odgovorne za njih. Jaz sem se odločila to v celoti spremeniti. Ko se prosilec za azil znajde v državi članici, ki nima zunanjih meja, naprimer v Avstriji, se lahko uprava odloči, da ta oseba gotovo ni pristala z padalom, ampak je prišla v Evropsko unijo preko druge države članice. V primeru, da ne morejo določiti, kaj je država članica prvega vstopa, naprimer, lahko Avstrija po mojem predlogu takšnega prosilca azil unese v sistem za relokacijo in potem bo ta oseba premeščena druga. Torej, Avstrija ne rabi prevzeti odgovornosti za to osebo, kot je sedaj situacija. Skupaj z drugimi spremembami, ki sem jih unesla, bomo odpravili razloge za to, da, se, da se ne bi registrirali v prvi državi vstopa. Namreč, kaj bo to pomenilo za prosilce za azil? Če se bodo kar naenkrat pojavili v njihovi želeni državi, potem bodo avtomatično premeščeni. Države članice pa bodo tudi vedele, da če nekoga registrirajo, ne bodo nujno pristojne za njega. Prosilec za azil bo moral ostati v državi članici, ki je odgovorna za njegov postopek in bo moral spoštovati postopek. To se morda zdi strogo, ampak mislim, da je edini način, kako se lahko izognemo temu, da prosilci za azil nekako izginejo, se izpostavijo tihotapcem in tudi zlorabam. Izgraditi moramo več zaupanja in prav zaradi tega potrebujemo robusten sistem, v katerem se bodo ljudje počutili varne. Ena izmed najbolj težavnih zadev v predlogu so gotovo mladoletniki brez spremstva pri premestitvah. Želimo si vzpostaviti sistem, ki bo kar se da zaščitil mladoletnike. Naj bom iskrena in tukaj eh, poudarim, da popolne rešitve za ta problem gotovo ni. Mladostnikom brez spremstva lahko eh, omogočimo to, da je njihova prijava pregledana samo, če je nekdo eh, prisoten, ampak potem se bodo podajali v roke tihotapcev in zaradi tega bodo še v večjem tveganju za izkoriščanje. Ne moremo nadaljevati za to situacijo, ko vsako leto izgine na tisoče otrok, ki prihajajo v Evropo. V interesu mladostnikov brez spremstva je to, da jim damo zaščito strani organov za socialne zadeve in da imajo pravilno oskrbo in to takoj po vstopu. Če se bodo počutili varne, potem ne bodo tvegali to, da bi se podali v, eh, v sodelovanje z tihotapci in drugimi, ki bi jih lahko potem izkoriščali. To je naša odgovornost in to moramo zagotoviti. Prav zato predlagam sistem z veliko različnimi postopkovnimi in materialnimi varovalkami za vse otroke in predvsem za mladostnike brez spremstva. Potrebujemo hitro dodelitev skrbnika in eh, ekipe strokovnjakov, ki bodo ugotovile, kaj je najboljši eh, postopek, ki bi bil v interesu otroka. Potrebujemo tudi informacije, ki bo na voljo za njih v eh, primernem jeziku ter primerni pogoji za mladostnike. Prejela sem veliko nasvetov strani nevladnih organizacij, ki tukaj aktivno pomagajo In res je težka naloga, ampak temu se moramo posvetiti. Žal pa to pomeni, da bomo imeli transferje mladostnikov brez spremstva in da se oni ne bodo mogli odločiti sami, v katero državo pridejo. Vsaka država članica bo morala pripraviti dobre sprejemne pogoje za mladostnike brez spremstva. Pa še nekaj za konec. Če želimo, da bi ta sistem zaživel v resničnosti, potem bomo morali vzbuditi zaupanje in spoštovanje v ta sistem pri prosilcih za azil. Kaj to pomeni, da bomo potrebovali boljše informacije, boljše pravne varovalke in dostop do pravnega svetovanja. To je seveda naložba, ki se bo pa hitro poplačala, če se lahko na tak način izognemo drugotnim premikom, pritožbam in če lahko uh, eh, uspodbudimo prostovoljne premike in ne prisilne. Torej, danes sem imela čas samo za nekaj osnovnih predlogov in ključnih točk. Kot vidite, gre za zelo eh, ambiciozen predlog, ampak mislim, da je predlog tudi realističen, ki bi lahko zaživel eh, v praksi. Za konec bi se zahvalila poročevalcem v senci. Hvala tudi eh, sodelavcem iz Evropskega parlamenta in komisije pa tudi vsem mednarodnim organizacijam, nevladnim organizacijam, predstavnikom nevladnih organizacij in drugim, ki so prispevali k poročilom. Trenutno imamo zgodovinsko priložnost, da ustvarimo odporen, pravičen in dober sistem za azil, ki bo zaživel v praksi. Izkoristiti moramo to priložnost in to tudi zgraditi. Najlepša hvala in se že veselim vprašanj. Hvala lepa, Cecilija gre za ključen dosje in eh, zelo hvaležen sem ti, pa tudi vsem poročevalcem v senci, ki so danes tukaj. Sploh glede na to, da se je dnevni red spremenil v zadnji minuti. Torej še enkrat, hvala vsem, da ste danes tukaj. Bom dal besedo kar takoj eh, poročevalcem v senci. Danes imamo dovolj časa za ta dosje. Gotovo boste vsi želeli spregovoriti in eh, zato prosim, da se omejite pri svojih prispevkih. Najprej torej poročevalka v senci za ELS, gospa Mussolini, izvolite. Grazie, prezidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Takole moram povedati. Kot prvo moram povedati, da gre za odlično delno sodelovanje, ki so ga bili deležni sporočevalko oziroma ki so ga vzpostavili sporočevalki. Namreč številni elementi, številne novosti, ki so mm, tu vključene, gredo v smer večje fleksibilnosti dubinskega sistema, kar konec koncev zahteva večina držav članic. Prav tako ta sistem eh, ponuja večjo mero solidarnosti in večjo mero odgovornosti za posamezne države članice eh, v tej zelo delikatni eh, situaciji, kar mislim, da je jasno nam vsem brez nadaljnega in spoglede na mehanizme, ki jih uveljavljajo nekatere države članice. Tako da v prvi vrsti želim izpostaviti pozitivne vidike tega, kar je povedala poročevalka Vikstrom na podlagi predloga, ki ga je najprej predstavila komisija. No, najprej ta postopek eh, ugotavljanja um, upravičenosti do vstopa, kar poročevalka zdaj odpravlja. Namreč poenostavitev vseh teh birokratskih postopkov držav članic je privedla paradoksalno do večje varnosti in do pospešitve integracije in eh, opredelitve dublinskih kriterijev, tako da to vsega kor je nekaj pozitivnega. Aktivacija korektivnega mehanizma na ravni stotih odstotkov, to je seveda v nasprotju z močnimi pritiski držav članic na mejah in eh, tudi odprava korektivnega mehanizma daje jasna pravila. Tako da tu imamo zelo jasna pravila, ki jih je zelo enostavno izvajati. Potem združevanje družin eh, po novem sistemu, po nekakšnem eh, poenostavljenem sistemu, to omogoča večjo mero fleksibilnosti prosilcu. Tu se torej, takoj upoštevajo njegove izjave, ko ta poda izjavo, da ima nekega sorodnika v drugi državi članici in ta druga država članica potem nosi breme, dokazno breme, da temu morda ni tako. No, potem tudi vprašanje skupin ljudi z istimi veščinami, z istim jezikom, ki izhajajo iz iste kulture. Eh, tudi na ta način lahko olajšamo postopke, kajti potrebujemo tudi hitrejše in vitkejše postopke in to je vsekakor pozitiven predlog. No, kar zadeva sistem eh, nekakšne Eh, naključne izbire v avtomatiziranem sistemu. Eh, sama menim, da to gre nekako z roko roki eh, solidarnostjo, tako da gre za sodelovanje držav članic pri izvajanju Dublinske uredbe. Glede mladoletnikov, to je nekaj, kar je meni še posebej pomembno, tu je moje stališče predvsem stališče, ki je skladno z sodbo Evropskega sodišča in ki za mladoletnike predvsem predvideva drastično znižanje števila premestitev. Manjko jih je, bolje je. Mi smo imeli resolucije, razprave in tako naprej. Mladoletniki pa več čas izginjajo, ker mladoletniki ostajajo pač zgolj številka in uh, zelo pogosto iz tega naslova, kar eh, izpuhtijo nekako v rokah organiziranega kriminala. Tako da mislim, da je pomembno, da imamo neko avtomatizirano mrežo eh, za mladoletnike in v primeru, da nimajo sorodnika, je to lahko potem nek trenutek, kjer je treba premisliti, za, premisliti o ustrednih rešitvah v besedilu. pomembno je tudi, da se zavedamo, da je skrbnik tega mladoletnika tisti, ki potem vstopi v dublinski sistem in v pristojnost države članice. Tako da mislim, da se moramo nekoliko bolj usmeriti v to strokovnost skrbnikov, kajti pogosto so to potem eh, razni eh, župani, uradniki in tako naprej. To mislim, da ni najbolj smiselno. Tako da Mislim, da so spremembe, amantmaje, ki jih predlaga poročevalka, zelo pomembne in mislim, da to lahko vse skupaj popelje v smer večje solidarnosti, večje odgovornosti in varnosti. Hvala. Najlepša hvala. Poročevalka v senci za SND, Ela, Elina Šlajn. Grazie. <clears throat> Grazie, hvala lepa, gospod predsednik. Predvsem se zahvaljujem eh, Ceciliji in pa tudi drugim poročevalcem v senci za opravljanje opravljeno delo, do sedaj to je zelo zapleteno delo na tem eh, še posebej delikatnem besedilu. Torej, smo pri četrti reformi uredbe in eh, skrajni čas je, da enkrat za vselej odpravimo to prvotno dvoličnost. Države članice, ki so na teh najbolj žariščnih in žarečih mejah Evropske unije, so bile poštene same in eh, dejstvo je, da so bile zadeve spisane v smislu, da se nekoliko pomiri tiste države, ki so obsedene s sekundarnimi premiki in da se odpravijo tudi uh, nepravilnosti v sedanjem sistemu. Gospa Vikstrom je uh, številnih vidikov stvari izboljšala, potem pa imam še nekaj premislekov. Eh, ne pozabimo, kolegice in kolegi, da je ključni problem naslednji. Mi se tu pogovarjamo o, problemu, o predlogu komisije, svet pa sploh ne razpravlja o tem svet zdaj razmišlja o nekih eh, fantazijskih rešitvah, da bi se ognili kakršnekoli obveznosti do solidarnosti in da se je vse prepuščeno prostovoljni volji držav članic in da se kar se da eh, ognejo eh, zahtevam parlamenta. Torej, glede predlogov poročevalke bi tudi jaz rada izpostavila nekaj zadev, tako kot je storila že kolegica Mussolini. Najprej vprašanje vprašanje dopustnosti vloge. Eh, tu ne moremo vnaprej predvidevati, kakšna bo eh, kakšen bo pritisk na države prvega vstopa. Ampak dejstvo je, da to lahko vzpostavi zelo nevaren filter e, vstopa, kajti tu je prepuščeno ogromno manevrskega prostora državam e, članicam, e, tudi iz vidika definiranja varnih tretjih držav. Zelo me veseli, da je kolegica Vekstrom odpravila ta preddublinski eh, eh, preizkus eh, sprejemljivosti. No, potem je tu kriterij za združevanje družin. To je temeljnega pomena, še posebej, ko gre za mladoletnike. Te osebe je potrebno čim prej premestiti v države, v katerih imajo oziroma podajo izjavo, da imajo sorodnike in potem mora ta država upraviti preverbe. Prav tako je treba bolj realno upoštevati pojem družine potem avtomatizem, o katem je bilo go, govora. Kolegice Mercola in Kenge ste tudi govorili o tem in dejstvo je, da moramo to na nek način premestiti in uh, iti v smer centralizacije na evropski ravni. Kriterij komisije je bil preveč matematičen, 150 odstotkov, uh, ko je kriza že nastopila, šele takrat uh, vstopi ta sistem. No, zdaj smo ta prak spustili na 100 odstotkov in zelo pametno je, da imamo eh, nek eh, prak, ki je nižji, da lahko države prvega vstopa zagotovijo ustrezne pogoje sprejema. Strokovnjaki vsi pravijo, da je preveč eh, strok sistem, eh, preveč preskriptiven sistem eh, nefunkcionalen. Več vzajemnosti potrebujemo med državami članicami in prosilci za azil in dati moramo jasno perspektivo ljudem, ki eh, prihajajo eh, k nam, več niti ne zahtevajo. Postopke je potrebno opraviti čim prej in eh, na enostaven način. Edini način, kako se ogniti sekundarnim premikom, je po mojem mnenju, da storimo to, kar smo zahtevali že za resolucijo Keller septembra 2015 in sicer, da koliko se le da upoštevamo izražene preference prosilcev in uh, obstoječe vizije, ki jih imajo. Veseli me, da je Cecilija vključila nekatere te elemente, o tem bomo še govorili, to bomo še preučili skupaj, da vidimo, kaj je m, mm, lahko najboljši sistem. Dobra je tudi ideja, da se ponovno vključi eh, diskrecijska klauzula, eh, še posebej, kar zadeva eh, odstop od eh, odgovornosti. Eh, prav tako je pomembno, da se eh, ustrajam na imenovanju skrbnika za mladoletnike, potem tudi vprašanje sankcij. E, to mislim, da je najbolj zgrešen pristop, kar zadeva sekundarne premike. In to mislim, da se je tudi že izkazalo. Dobre so tudi določbe glede krepitve varstva podatkov. Na koncu naj povem tudi e, nekaj besed o tem, kar meni najbolj preprečljivo pri tem e, predlogu. Prvo je prehodno obdobje za države, ki so manj vajene sprejema ja, beguncev. Že 20 let govorimo o skupnem evropskem azilnem sistemu. Mislim, da smo imeli dovolj časa, da pridemo do neke mere harmonizacije in do ustreznih struktur, tako da o tem se bo treba še pogovoriti. Eh, prav tako me skrbi eh, ta zamisel zavore v sili, kajti mm, zdi se mi, da nekatere države iščejo vsakošno možnost za to, da jim ni potrebno izkazovati solidarnosti s tistimi državami, ki to solidarnost najbolj potrebujejo. Eh, tako, mislim, da je pred nami velika odgovornost in preko te reforme se oblikuje tudi nek element verodostojnosti Evropske unije in pa tudi prihodnosti Evropske unije, če resnično želimo imeti azilni sistem, ki bo eh, končno temeljil na kriterijih solidarnosti in pravične porazdelitve odgovornosti, kar že imamo v eh, členih 68 in 80 pogodbe. Hvala lepa. Najlepša hvala za EKR Daniel Dalton. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se zahvalil Cecilii za ta osnutek poročila. Hvala, da je upoštevala vse komentarje poročevalcev v senci. Ko govorimo o neuspehu Dublinske uredbe, je pomembno, da upoštevamo prihodnost eh, evropskega dubliškega sistema. Vsi vemo, zakaj je ta problem tako eh, pomembno obravnavati podrobno in da se ne prenagljamo. Sam sem nad vse razočaran na tem, da uh, se predlog drži osnutka komisije, kar se tiče obvezujoče premestitve in eh, obvezujoče kvote tukaj. Ta je po mojem mnenju nerealistična in nepravična. Sploh ne vem, kje bi začel, namreč to je narobe na vseh ravnih. Uh, Kar se tiče subsidijarnosti, zato ker begunce obravnava kot eh, blago, pa tudi zato, ker ne morete prisiliti držav članic, da sprejmejo ljudi, ki jih te nočejo sprejeti. Cenim to, da je poročevalka poskušala odgovoriti na to in dati državam članicam na voljo neke izbire, ampak še vedno ostaja glavni problem. Ali si predstavljate, da država članica noče vzeti nekega begunca pa so prisiljeni v to. Kakšno življenje bo za begunca, ki pride v takšno državo, ki ga ne želi? To je nesprejemljivo. Evropska unija se mora, mora pokazati, da se je naučila iz svojih napak in jih ne bo ponavljala. Ta predlog gotovo ne bo užival podpore mnogih držav članic in brez te podpore bo sistem gotovo propadel. Ko to uh, povezujemo z Dublinom, kažemo na to, da bo očitno reforma Dublina isto propadla in neuspešna. Poleg tega sem skeptičen, kar se tiče vključenosti Združenega kraljestva in morda Irske pri tem sistemu. Trenutno eh, smo v nevideni situaciji in prav zato ne bi bilo smiselno razmišljati o tem, kakšen bo odnos med nami v prihodnosti glede azilne politike. Ne smemo izključevati drugih držav, iz eh, sodelovanja v dubliški uredbi, to pa počne poročevalka. Kar se tiče obvezujoče premestitve, ste eh, finančne sankcije ene vrste zamenjali za drugo vrsto, tako da ste sedaj eh, to zamenjali za strukturnimi investicijskimi skladi. To je nepravično in pošilja napačen signal tako državam članicam kot tudi beguncem ter škodi solidarnosti v Evropi. Namreč eh, usmerjeno je neposredno v tiste države članice, ki jih predlog najbolj skrbi, ne pomiri pa njihovih skrbi. Prav zato moramo tukaj uložiti več dela v predlog. To so torej elementi, ki mi niso všeč v predlogu, priznam pa to, da je bilo upravljenega veliko dobrega dela in eh, poročevalke čestitam za to delo. Všeč mi je, da se poskuša eh, najti rešitve za drugotne premike, tako da poskušamo pospešiti postopke. Tudi tu, ko govorimo o izboljšanju informacij, ki so na voljo prijaviteljem in to, da poskušamo registrirati eh, prosilce za azil v prvi državi. Mislim, da bodo prosilci za azil na tak način ostali v pravnem sistemu in jih bomo torej zaščitili pred tihotapci. Ne smemo vzpodbujati ljudi, da se podajo v roke tihotapcev na tak način, da jim rečemo, da bo vse v redu. Žal pa se mi zdi, da v poročilu še ne odgovorimo na ta problem dovolj in potencialno še vedno vzpodbuja begunce, da se podajo na nevarne poti v Evropo. Kakorkoli že, veselim se sodelovanja z poročevalko in drugimi eh, poročevalci v senci, da bomo razrešili še te težave. Namreč zelo pomembno je, da ustvarimo dobro delujočo dublinsko gledbo, ki eh, bo res delovala. Hvala. The, um... Najlepša hvala za guje Cornelia Ernst. Izvolite. Hvala lepa. Zahvaljujem se tudi Cecilii. Cecilija dobro ve, da smo mi predvsej kritični glede celotnega sistema, torej dubliniškega sistema. In to se ni spremenilo. Dobro je, da tesno sodelujemo in eh, z veseljem se bo še naprej prepirala s Cecilijo. Kakorkoli že, dubliniški sistem je mrtev in kdorkoli pravi kaj drugega, živi v sanjah. Dubliški sistem je propadel v celoti, to smo videli 2015, 2016 in tudi 2017, vsak dan znova vidimo to. Najti moramo ravnovesje med interesi držav članic, tukaj se strinjam, ampak tudi interesi beguncev. To nam mora uspeti in eh, vse je odvisno od tega. Tukaj se strinjam z Eli Schlein, namreč eh, na tem ali nam bo to uspelo ali ne, se bo merila, merilo zaupanje v Evropsko unijo in tudi naša kredibilnost. Najprej pozitivne stvari. Dobro se mi zdi, da bo odpadlo to preverjanje dopustnosti. To je pozitivno in tukaj se moramo boriti proti svetu, da to dosežemo. Ta tema varnih tretjih držav in izvornih držav je nesmiselna. Konvencije za zaščito beguncev se popolnoma ne upoštevajo pri takšni dopustnosti. Mislim, da nobeno Evropsko sodišče ne bi potrdilo pritožbe zoper ta sistem preverjanja dopustnosti. Ampak nima smisla, da čakamo na sodbe na sodišču. Biti moramo razumni in svetu in komisiji to eh, jasno povedati, da se moramo tukaj eh, zauzeti za to. Drugič. Družina je več kot to, eh, da so oče, mati in otrok. Razširjena družina je pomembna in prav zato moramo razširiti ta pojem. To se odraža tudi v poročilu kolegice in se nam zdi dobro. Všeč mi je tudi to, da se je upeljavala ta zamisel skupine ljudi, 30 ali koliko že. Na poti v Evropo se lahko zgodi veliko stvari in zato je pomembno, da upoštevamo takšne skupine. Všeč mi je tudi to, da bodo države članice bolj fleksibilne pri svojih pristojnostih in da se bodo lahko eh, odzvali na prošnje za azil tudi za osebe, za katere niso odgovorne. Za begunce je pomembno, da dobijo informacije o tem, kaj je Evropa, katere države so v Evropi, kakšne pravice imajo in tako naprej. Pa še mladoletniki brez spremstev, tudi tukaj je kar nekaj sprememb in razmisliti moramo, kako bo to izgledalo. Potrebujemo konkretno skrbništvo in ne uradno skrbništvo. Tukaj se strinjamo. Sedaj pa kritike. Gre za eh, razpravo, ki jo bomo morali nadaljevati z poročevalko in eh, poročevalci v senci. Gre za ta korekturni mehanizem. Mislim, da to ne bo korak naprej. Prehod na bolj pravično razdelitev je smiseln in to lahko razumem. Dobro je, da bi vse države članice dale, naredile svoj delež dela tukaj, ampak mislim, da nam ta račun ne bo uspel. Zakaj? Zato, ker obstajajo v državah članicah popolnoma različni pogoji. teh 20 odstotkov, ki naj bi jih dodali vsako leto, ne bo koristilo pri izboljšanju situacije v državah kot je Italija in tako naprej. Torej, to se mi zdi zelo problematično in mislim, da moramo razmisliti o tem, glede na številke beguncev, ki jih bomo premestili. Namreč azilni sistemi morajo biti bolje vzpostavljeni v vseh državah članicah. Potem pa še drugotni premiki. Tukaj je eh, to vprašanje zelo problematično. Kot en slogan smo si to zadali, da tega ne bo več. Če bomo sedaj razrešili združitev družine, potem bomo rešili drugotne premike in tako naprej. Ampak to ni res. Drugotni premiki bodo obstajali tako dolgo, eh, dokler bodo na mačarskem zapirali begunce v zapore. dokler bodo v Bolgariji spustili eh, pse, policijske pse na begunce, toliko časa bomo imeli drugotne premike. Torej, potrebujemo boljši razvoj azilnih sistemov v teh državah, to pa seveda povezano z splošnim razvojem teh držav. Ne vem, ali lahko od Bolgarije zahtevamo enako kot od Nemčije. Ne vem, ali lahko od manj razvitih držav zahtevamo enako kot od bolj razvitih držav. Torej, lani smo v zvezdni državi Porenje Fanška imeli od, veliko masovno odpuščanje socialnih delavcev. Zakaj? Zato, ker tam ni bilo več beguncev. Te socialne delavce so sedaj odpustili in sedaj delajo drugi. Seveda imajo velike države več sprejemnih mest in. Prav zato je naloga teh gospodarsko močnejših držav eh, pomembnejša, oni imajo večjo odgovornost. Pa še nekaj glede zunanjih meja Evropske unije. Grčija in Italija naj sami branita zunanje meje, seveda v povezavi z Turčijo in drugimi. Če jim to ne bo uspelo, pa bosta eh, imeli težave, potem ne boste imeli več dostopa do strukturnih skladov in tako naprej, ne vem. Razmisliti moramo, kakšna je situacija v teh državah, kakšna je situacija na grških otokih, naprimer, in kako naj oni to izboljšajo. To je vse zelo teoretično in povzroča probleme. Kar se tiče sankcij, tukaj eh, sem zadovoljna teh 200 tisoč evrov letno ste izbrisali in to je dobro. Ampak, ali smo storili kaj eh, s tem, če smo neki državi prepovedali dostop do strukturnih skladov, temu rečemo makroekonomsko pogojevanje? Kornelija, prosim, če zaključiš. Torej, ne bi bilo boljše, če eh, dajemo pozitivne uspodbude in več strukturnih sredstev za druge. Kakorkoli že, sedaj bom končala. Izvolite, hvala. No, ja, razum, da, razumem, da želite vsi veliko povedati. Tudi poročevalci v senci so vložili v to veliko dela. Uh, No, ampak veliko vas je še, ki bi želeli besedo. Tako da bomo sedaj slišali poročevalko senci zelenih Jean Lamberts. Prosim, tri do štiri minute. Hvala. Hvala poročevalki, ki je vložila v ta dosje veliko dela in je skušala pri tem usklajevati različne zahteve. Uvodoma bi želela povedati, da so osnove našega azilnega sistema konvencije Združenih narodov in te nam ne omogočajo, da bi izbirali poljubno, ko gre za begunce. Gre za to, da moramo obravnavati prošnje tistih, ki pridejo k nam. Tudi pri Dublinu gre za preučevanje prošen. Tako da sem vesela tistih predlogov, ki želijo zagotoviti, da se vse prošnje obravnava, ne pa da se jih eh, nekam založi, zato ker so se ljudje med tem odselili nekam stran. Deloma še se strinjamo, eh, ko gre za mehanizem preselitve, vemo, da je to trenutno nekoliko nejasno. Um, pogosto se v tej schemi tudi izkorišča, se to schemo tudi izkorišča za izključevanje ljudi, preden se jih ustrezno preveri. Vesela sem tudi predlogov v zvezi z mladostniki in pa otroci. In pa pomembno se mi zdi tudi to, da zmanjšamo možnost sekundarnega gibanja za njih. Oni so še posebej randljiva skupina in upam, da bomo s tem znižali nekaj tvegan. Prav tako se zauzemam za to, da bi imeli um, za te ljudi na voljo informacije, ki bodo jasne in vsem razumljive. Ne moramo pričakovati, da bodo ljudje sprejeli odločitev v zvezi z nečem, česar sploh ne razumejo. Kar se tiče mehanizma preseljevanja. O tem smo že na veliko razpravljali, to vsi veste. Moja skupina se ne strinja z predlogom komisije. Mislimo, da ravnali z ljudmi, kot da so nekakšen zavojček kart, ki jih potem razdeljuje, ne, da bi ob tem razmišljali, kaj bo to pomenilo za njih in pa države članice. Ti kolektivni premiki so zanimiva ideja. Naša skupina pa bi želela, da bi imeli ljudje možnost uh, vsaj izbirati nekakšno pozitivno izbiro. Tukaj je namreč na kotki integracije v države članice in tukaj moramo biti pozorni pri odstranjanju ovir za to integracijo. Če se osredotočamo na posamezne skup jezikovne skupine, to lahko tem posameznikom v pomoč. Dobro tudi, če damo posameznikom občutek, da so aktivni v tem procesu in da niso samo nekakšno blago, ki se ga poriva sem in tja. Mehanizem preselitve je pomemben, to je evropski sistem. Vemo, da nekatere države članice uh, so se odločile za opt-out tukaj, nekatere države članice imajo spet uh, drugačen pristop do tega azilnega sistema. Tako da treba pač vse te vedike usklajevati. Razmisliti moramo tudi o uporabi strukturnih skladov za namene azila in beguncev. Skratka, v poročilu je veliko pozitivnih predlogov. Razmislili bomo o tem, kaj bi še lahko dodali v zvezi z korektivnim mehanizmom. Nam bi se zdelo pomembno, da lahko ljudje izrazijo prednostne želje. Potem tudi, ko, gov ko govorimo o nadzoru nad mejami, je to te izjave treba bolj natančno preučiti. Sti pa se nam, da je poročilo, ki je pred nami, dobro izhodišče za razprave. Cenimo delo poročevalke. Jasno pa je, da nas čaka še nekaj burnih razprav v zvezi s tem. Hvala. Laura Ferrara v imenu FDD. Presidenti. Hvala, predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem kolegici Cecilije Vikstrom za, in vsem poročevalcem v senci, kajti mislim, da gre za zelo težavno, delikatno vprašanje. Kot že rečeno, tekom eh, ostalih sestankov smo zelo kritični do dublinske uredbe, zato smo seveda pričakovali to reformo, potem pa smo bili dokaj razočarani nad predlogom Evropske komisije. Konec konca smo pričakovali, da bo ta reforma radikalno spremenila sam eh, sistem. Eh, temu potem ni bilo tako, na koncu se vidi, da se spremenja vse, da se ne spremeni ničesar. No, poleg tega je očitno, da se želi blokirati sekundarne premike in tudi to se zdi, da je nespremljivo. Prav tako je pomembno, da se ne prepreči sekundarnih premikov in tu mislim, da moramo uh, računati na potrpežljivost tistih, ki bodo v težavah in tistih uh, prosilcev za azil, ki bodo na nek način ujeti v državi, v kateri so zaprosili za azil in čakajo na odgovor. Dejstvo je, da je to težka naloga ne le za nas eh, v Evropskem parlamentu, ampak tudi za komisijo in uh, zadnjič na medparlamentarnem odboru. Uh, se je to jasno pokazalo, tudi danes se vidi, da ne moremo obvezati nekoga, da sprejme nekoga, če noče. Ne vem, meni se zdi to nekoliko sramotno. Sprejeti prosilce za azil je moralna in pravna kategorija in ne, ne moremo se preprosto odločiti, ne, bomo pustili umreti ljudi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem. Tako da mislim, da je kar sramotno, da se to trdi. Uh, Menim pa, da je potrebno več storiti tudi na drugih področjih. Naprimer, predvsem imamo v mislih odgovornost države članice, ki gre kar nekako ad eternom. In mislim, da je pomembno, da se opredeli, katera država je pristojna za odziv oziroma odgovor na odgovor Eh, prošnjo za mednarodno zaščito tudi mm, v kontekstu Dublinske uredbe in to je Merklova naredila lansko leto. Zelo zanimiv se mi di predlog poročevalke, namreč, da se drugim državim članicam prepusti eh, pristojnost odločiti o eh, spremljivosti vlogi za azil, ampak mislim, da je to lahko dokaj problematično z vidika praktične izvedbe. Pomembno je, da se opredeli tudi odgovornost države prvega vstopa. Prav tako ni ustrezne porazdelitve odgovornosti med državami članicami. Jasno je, da je pomembna solidarnost, to je ključno uh, načelo, ki velja v Evropski uniji danes. Strinjam se s poročevalko, da je potrebno uvesti mehanizem uh, selitve oziroma uh, združevanja uh, prosilcev, ki je avtomatičen, ki ne zahteva soglasja sveta. Dejstvo pa je, da to predstavlja nekaj, kar ne smemo uveljaviti šele, ko je neka država na robu zloma. Pomembno je, da se jasno opredeli prak, čeprav je ta zdaj nižji, mislim, da moramo eh, tu imeti nek mehanizem, ki vstopa veljava avtomatično, ne da počakamo, da pride do res eh, neuzdržnih razmer. Le na ta način bomo zagotovili pravično porazdelitev odgovornosti med državami članicami in tudi zagotovili učinkovito Eh, opredelitev solidarnosti. Kriteriji glede dodelitve odgovornosti državi članici prvega vstopa se zdaj odpravlja in to je bila, bil ključni problem med davinske uredbe in to se zdaj odpravlja. E, ostaja pa e, dejstvo, da je komisija to ponovno predlagala kot e, glavni kriterij. Poročevalka sicer poskuša ta kriterij nekoliko umiriti, ampak mislim, da to ni dovolj za odpravo pritiska na države prvega stopa. Še posebej zato, ker ponovno ta mehanizem velja zgolj v nujnih primerih. Pomembno je, da je ključni kriterij združevanje družin. Danes imamo še preveč takšnih. Eh, omejitev. Odgovorna država je tista, v kateri gre ne zgolj za ožjo družino, ampak tudi za širšo definicijo uh, družine. Zato je pomembno, da se takoj na podlagi preventivnega preverjanja ugotovi, eh, kje se nahajajo družinski člani, prosilce za azil. Uh, ko gre za vprašanje zdrževanja eh, družin in eh, še posebej, ko gre za eh, posebno ranljive. skupinem mladoletnikov, mislim, da moramo storiti več. Mislim, da bomo z dobro voljo in razumom prišli do rešitve, ki bo skupnostna, do rešitve, ki bo evropska, ne pa medvladna rešitev, kjer gre za neko eh, igro najmočnejših na račun manjšine držav. Hvala poročevalcem v senci. Prebral bom, kdo se je še uvrstil na seznam za govor. Potem pa bomo zaključili seznamom, kajti slišali moramo tudi komisijo in svet, gospod Dehovski, gospod eh, Kirkov. Gomez, Mrs. Grudžiska, and that, that is it. To je to prosim, da več nihče ne zaprosi za besedo in prosim, da se vsi držite časa za govor dve minuti. Gospod Stehovski. Tak jako istinovej spravodaj. Sice sem... Hvala. Tudi jaz sem neke vrste poročevalec v senci. Res je, da se ukvarjam bolj s finančno uredbo v odboru za proračun, ampak to je povezano tudi z poročilom DPR. kar se tiče reforme dublinske uredbe. Mislim, da ne bi smeli predvidevati sankcij ali drugih kazni. Tega sistema ne moremo zgraditi na to, da bi znižali sredstva za kohezijsko politiko ali pa na kakršenkoli drug način kaznovali. Cecilij Wikstrom se zahvaljujem za poročilo. strinjam se z predlogom, da prosilec ostane v državi, kjer se obravnava njegovo prošnjo. Strinjam se z predlogom v zvezi z zaščitom nadostnikov. Potem tudi uh, vračanje mladostnikov v varne države, varna izmenjava informacij, vse to se mi zdijo dobri predlogi, ocene prošen. in pa dodeljevanje držav, ki so pristojne za obravnavo prošen za azil. Sinjam se tudi s predlogi za zmanjševanje možnosti sekundarnega gibanja. Vse to je v redu. Z nekaterimi predlogi pa se ne strinjam. Predloge spremem 23, 24, druga točka, tretji odstavek 62. 82, 24 a člen. Tukaj poročevalka govori o poljubnem določanju dodeljevanju držav. Tretji, od, tretji člen drugi pod odstavek, dobro, s tem se lahko strinjam, z eh, predlogi spremem 25 in 26 tega pa ne sprejemam, kajti niso v skladu z mojim stališčem. Mislim, da bi te predloge sprememb morali zavrniti tudi 29, 30 in tako on. Bom se pa o tem pogovoril z eh, poročevalko. Hvala. Hvala. Čaka nas še veliko pomembnih dosijev, tako da prosim, da se držite časa za govor dve minuti. Gospod Kirkos. Hvala, zahvaljujem se poročevalki. Te teme se je lotila odločno, ampak tudi z veliko mero občutljivosti. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci. Uh, tri točke bi želel izpostaviti. Te so pomembne za Grčijo. Predhodni nadzor. To je zelo pomembno. Pri nekaterih temah gre komisija v podrobnosti, tukaj pa tega ne določa dovolj podrobno. Tukaj je zapisano, da bi morala država, ki je prva sprejela begunca, opraviti vsa preverjanja. Vse to je potem tako kot prej. Potem bo prišlo več migrantov, pa se bo celoten sistem spet zrušil. Potem korektivni model za dodeljevanje. Ja, Grčija se lahko sooči z 100 odstotki, z 150 odstotki nekoliko težje, ampak tukaj ne gre samo za odstotke, gre za to, kaj se zgodi potem, kakšen mehanizem uporabljamo potem z strinjanjem držav. In pa še fleksibilna solidarnost, strinjam se s pristopom poročevalke. Nekateri so tukaj nekoliko hinavski, trdijo, da jih želijo preplaviti z begunci. Eh, to ni res, ampak eh, to so ljudje, ki so že pri nas in potrebujo našo pomoč. Če se jih želimo braniti, je to tako, kot da bi bil recimo na mačarskem potres in bi ljudje potrebovali pomoč, pa bi mi rekli, da no, to pa ni naša stvar. In pa še Schengen, Schengen in Aki, to eh, dvoje je treba ločiti. Strinjam pa se tudi za gospod Šlajn, ne gre za to, ali imamo dobro ali slabše poročilo. Problem je v tem, da svet sploh hoče razpravljati z nami in to zadevo vedno znova predstavlja na kasnejši trenutek ali pa predlaga neke čudne rešitve. Se pravi, rekel sem občutljivost in odločnost. Tako je poročevalka tukaj postopala to gre v pravilno smer. Ne smemo pa pozabiti na to, da imamo v Grčiji še vedno 700 mladostnikov, ki izpolnjujo kriterije za, za preselitev, ampak eh, države se ne premaknejo. Eh, kasneje bo prišel tudi naš minister, morda bi lahko ponovno spregovorili o tem. Torej govorim o 700 uh, eh, mladostnikih. Tukaj ni dovolj, da smo samo senzibilni pri poročilih, ampak moramo tudi ukrepati. Hvala. Uh, ja, ne bi vas želel eh, rezati, ampak eh, kasneje bo prišel grški minister in bomo takrat lahko o tem razpravljali. Gospod Halaro. Hvala. Res je, da je dublinski sistem nepravičen, kajti potiska bremena na ramena tistih držav, ki so ob šengenski meji. Istočasno pa moramo razumeti, da uh, ljudje pridejo v Grčijo in Italijo, ne zato, da bi tam ostali, ampak zato, da bi odšli naprej v druge evropske države. Edini način, da odvrnemo ljudi od tega, da prihajajo preko Sredozemskega morja, je ta, da jasno povemo, da sta Italija in Grčija kar najdlje oddaljene od njih. Eh, prav tako moramo najti način za preselitev teh ljudi iz Italije in Grčije in pa prizadevati si moramo za izboljšanje pogojev v izvornih državah. Masovna migracija v Evropsko unijo ni rešitev za probleme v Afriki in pa na Bližnjem vzhodu. V Evropski uniji porazdeljevanje bremen trenutno ne deluje tako, kot bi si želeli in zavezujoč mehanizem bi pa kršil nacionalno soverenost na način, ki ga ne moremo sprejeti. Prav tako moramo razumeti, kako delujejo centrifugalne sile znotraj Evropske unije. Ljudi, revščina, demografska rast in pa pomankanje perspektiv v izvornih državah mm, prisili v to, da emigrirajo. Ta problem ne bo kar tako izginil. E, ne moramo se pretvarjati, da lahko ta problem upravljamo znotraj Evropske unije. Pravzaprav potrebujemo e, drugačen pristop tudi v izvornih državah. Hvala, gospa Winberg, naslednja. Hvala. Hvala. To je sedaj še četrta reforma dublinske uredbe. Poročevalka je bila tukaj že v prejšnjem zakonodajnem mandatu, ko smo imeli tretjo reformo, ta reforma je propadla in mislim, da bo tudi ta reforma propadla, ko bo šlo za izvajanje. Govorimo o potrebi po robustnem in stabilnem sistemu. Vse države članice morajo sodelovati. Jaz mislim, da bi ta sistem moral biti od vsega začetka prostovolen, ampak postavi je zavezujoč in obvezen. Istočasno govorimo o vzajemnem zaupanju, No, in na Mačarskem so imeli referendum o mehanizmu preseljevanja in 98 odstotkov ljudi tega mehanizma ni želelo. Tako da kako boste usilili tem državam ta mehanizem? Lahko vam zagotavljam, da to ne bo uspešna integracija. No, kar se tiče Švedske, tudi mi smo soočeni s problemom masovnih migracij. Eh, zgradili smo eh, deset centrov sredi zime in sedaj smo končno obvladali ta problem, eh, postorili smo nadzor na mejah, ampak še vedno se soočamo z problemi in še vedno imamo na tisoče družin, ki prihajajo k nam. Tako da ta sistem ne deluje. Sedaj bomo odstranili še ta predlog o 250 tisočih evrih. Istočasno pa bi naj sedaj za te namene uporabljali tudi strukturne sklade. To bojo lahko imelo slabe posledice. Ana Gomeš. Želim se zahvaliti Cecilii Wikstrom. Eli Schlein in pa drugim poročevalcem v senci, s katerimi smo sodelovali pri tem pomembnem delu. Strinjam se s številnimi predlogi, ki so bili podani. Me pa zanima naslednje. Ali ste razmišljali, da bi vključili tudi um, kakšen odstavek o zakonitih poteh za ulaganje prošen. Na ta način bi prekrižali posle tihotapcem, ampak države članice tega nikakor ne želijo. Jaz pa mislim, da bi morali tudi to vključiti v ta predlog. To bi moralo biti del sistema strinjam se s Cecilijo, ki govori o tem, da bi morali ponovno aktivirati mehanizme združevanja družin, ki so ga države članice blokirale. Kar se tiče mehanizma preselitev, mislim, da bi ta mehanizem moral biti zavezujoč za premestitev, prostite. Uh, Tudi jaz mislim, da bi morali črtati to pristojbeno 250 tisoč evrov. Istočasno pa se strinjam s tem, da bi morali uporabiti strukturne sklade. Tukaj gre za vprašanje solidarnosti in ravno solidarnost naj bi bila tista, ki narekuje uporabo um, strukturnih skladov. Solidarnost je treba pokazati, ko gre za ljudi, ki potrebujejo pomoč, kot so prosilci za azil. Vse moramo narediti za to, da bi spodbudili solidarnost. Ne pa da bi predvideli nekakšne opt-oute za države članice, da bi jim s tem dali možnost, da se odločijo, da pač ne bodo pomagali ljudem in ne bodo reševali življenj še nekaj o vlogi Evropskega azilnega podpornega urada pri mehanizmu premestitve. Um, nekatere države članice sploh nimajo zmogljivosti, s katerimi bi lahko izvajale mehanizem premestitev. To smo videli recimo v Grčiji. Prav gotovo ne gre za pomankanje politične volje, ampak za pomankanje zmogljivosti. Potem tudi obravnava ranljivih skupin imamo pravila v zvezi z ranljivimi skupinami, ampak teh pravil preprosto ne izvajamo. Videli smo, kaj se je zgodilo za jazidi, ki so bili žrtve eh, genocida in se za njih situacija sploh ni spremenila. Bom drugič zastavila prostala vprašanja, pravi gospa Gomeš. Gospa Kudrička. Hvala. Mislim, da bi morali obvezno izpolnjevati zavezujoče mehanizme za, pre, za premestitev migrantov in mladostnikov, ampak ne strinjam se z avtomatičnim korektivnim mehanizmom. Ta predlagani korektivni mehanizem ne rešuje problemov na način, ki bi ga lahko sprejele vse vlade v svetu. Potem sistem pogojevanja med polnim sodelovanjem držav članic v solidarnostnem mehanizmom in pa nacionalna ovojnica za evropske strukturne in investicijske sklade. Tudi to se mi zdi sporno. Ne smemo pozabiti na to, da upravičenci takšnih skladov vključujejo med drugim tudi civilno družbo, ki ne more prevzeti odgovornosti držav za to, da skrbijo za uh, begunce. No, predvsem pa bi morali bolje razumeti probleme beguncev, spodbuditi bi morali solidarnost med uh, družbo in migranti in ne samo med vladami. Ne vem, če se ta če se to poročilo sploh ukvarja s tem vidikom. Hvala. Gospa Mecola, eno minuto. Na kratko. Ko sem stopila v ta parlament, nisem pričakovala, da bom na sestanku, ko bomo razpravljali o nečem, kar se mi zdi uh, najbolj radikalna sprememba azilnega sistema. To je reforma, ki smo jo najbolj potrebovali. V tem smislu se zahvaljujem Cecilii Wikstrom za njeno predanost, za njeno konstruktivnost med pogajanji. Um, tudi mi smo tukaj optimistični. Želim veliko sreče tudi Alessandri, naši pročevalki v Senci, ki bo predstavila predloge sprememb v imenu naše skupine. Spravi, zah, um, veselim se nadaljnega sodelovanja pri tem dosejo. Hvala sedaj pa predstavnik komisije, gospod Nielsen iz eh, generalnega direktorata HOM. Hvala, gospod predsednik, hvala, da ste mi dali priložnost, da tudi sam povem nekaj besed. Um, V komisiji čakamo na predloge sprememb sveta in parlamenta, mi ostrajamo pri naših stališčih. No, eh, vseeno pa pozdravljam osnutek vašega poročila. Eh, Zauzemate se za močno razsežnost eh, solidarnosti pri azilnem mehanizmu. Ehm, potem pozdravljamo tudi podporo za koncept stabilne porazdelitve odgovornosti med državami članicami, ko gre za obravnavo prošen za azil. Vesel sem, da je poročevalka to podprla. Eh, samo še nekaj pripomp v zvezi preostalimi predlogi sprememb. Veliko je predlogov, ki predvidevajo možnost izbire za prosilce in pa določeni manevrski prostor za prilagajanje odgovornosti držav članic, recimo govorimo o možnosti diskrecijske klauzule, potem pravica do postopka združevanja družin, pravica do premestitev skupin. To vse bomo preučili, ampak bojim se, da bi to lahko šlo v smer dajanja implicitne izbire prosilcem za azil. Prav tako bo to vplivalo na potek posameznih eh, postopkov, preden bi države članice prevzele svojo odgovornost. Tu bomo morali preučiti učinke teh predlogov. In še zadnja pripomba, ko gre za prak za sprožitev korektivnega dodelovanja. Eh, ti pragovi 100-150 mehanizmov eh, odstotkov, to je povezano z eh, deležem vseh prošen za azil v državah članicah. Tukaj govorimo o tem, da če ima neka država članica 70 odstotkov prošen, druga pa čez 100 odstotkov, je treba seveda imeti nekakšen korektivni mehanizem. Ne vemo, če bi pa ta mehanizem, kot je predlagan v poročilu, res deloval. lahko bi to privedla do situacije, ko bi sprožili ta mehanizem za več držav eh, hkrati, ampak eh, o tem se bomo morali še pogovoriti z poročevalko. Ana Beler v imenu Maltiškega predsedstva. Hvala. Zahvaljujem se gospe Vikstrom in pa poročevalcem v senci. gre za zelo občutljiv dosje. Želela bi vam nakratko poročati o napredku, ki je bil dosežen v svetu v zvezi z Dublinsko uredbo. Um, imamo nekako stopen, dvostopenski pristop k tej razpravi. Najbolj občutljivo vprašanje pri tem predlogu je. Um, mehanizem solidarnostni, o tem razpravljamo predvsem na politični ravni, ko gre za tehnično raven, pa razpravljamo o, o dablinski uredbi. Usporedno z um, uredbo o sprejemu, o kvalifikacijah in pa o obravnavi prošen za azil. Končna reforma azilnega sistema mora biti seveda učinkovita in pa uravnotežena. To je naš ultimativni cilj. Hvala, hvala, da ste bili tako kratki. Sedaj pa vračam besedo Cecilji. Kolegi, hvala za to zanimivo razpravo. Prosim Cecilijo za odgovore. Uh, hvala. Vse vaše pripombe sem si zapisala in se bom o tem z vami tudi individualno pogovorila. Ampak eh, dovolite, da rečem naslednje. Eh, jasno so povedali, da potrebujemo reformo tega sistema. Sedaj trenutno ta sistem ne deluje. Države članice spet uvajajo nadzor na mejah. Zaradi tega je prišlo tudi. It's, um, In this context that we have said Zaradi tega so sprejeti določeni ad hoc ukrepi in pa nujne zakonodaje, tako kot recimo eh, premestitev 160 eh, prosilcev. Skladka, skladka, tukaj ne moremo omogočati ad hoc rešitev, ampak moramo poskrbeti za to, da bo naš skupni azilni sistem stabilen. Številni izmed vas ste omenili bremena, s katerimi se soočajo države članice v, v, ob sredozemlju. Italija in Grčija sta danes popolnoma preobremenjeni. In uh, obstaja grožnja, da bodo v teh državah nastala stalna taborišča mi želimo pomagati Grčiji in Italiji. Ampak, ko beremo predlog komisije, je jasno, da je to besedilo pod vtisom leta 2015, ko je na naše obale prišlo 1,5 milijona beguncev ampak mi moramo razmisliti tudi zunaj tega konteksta. Vzpostaviti moramo sistem, ki bo deloval ne samo za Italijo ali Grčijo. Če se bo nekaj zgodilo na vzhodni meji, bosta obremenjeni Poljska in Litva. Če se bo nekaj zgodilo na um, vzhodu, bo prizadet Cipr in tako naprej. Potrebujemo sistem, ki bo neutralen in ki bo deloval v vseh okoliščinah. Katerakoli država članica se lahko znajde v težavah in potem bomo potrebovali solidarnost. Če sem iskrena, skoraj ne želim več govoriti o solidarnosti, kajti ta beseda je bila toliko krat zlorabljena in razvodenena. Bolje je, da govorimo o predlogu ki želi ustvariti solidarnost z krepitvijo zaupanja v sistem, kjer bi vsak akter prevzel svoj del odgovornosti, izpolnil svoje obveze in potem bi začeli z krogom rastočega zaupanja. Ne na se zadnje, ravno to danes v Evropi potrebujemo priča smo raznolikim multiplim krizam, ampak največja kriza je pomankanje zaupanja in to vsak dan slišimo tudi od naših državljanov. In mi moramo tukaj pokazati rezultate. Potem še vprašanje opt-outa za sankcijo, ki je predvidena v predlogu komisije. Jaz nisem tega izbrisala kar tako spontano. Ure in ure sem eh, sodelovala z drugimi državami, članicami, z pravnimi službami, z strokovnjaki. In možno je narediti ravno to, kar omenjam v besedilu. Razmisliti moramo o tem, ali lahko državam članicam odrečemo črpanje iz določenih skladov, če ne spoštujejo pravil, ki smo jih skupaj zastavili. Ja, treba tudi upoštevati, koliko sredstev iz skladov dobiva katera država. Um, včeraj smo razpravljali tudi o ženskih temah in eh, pravzaprav smo ugotovili, da je denar tisti, ki je najbolj pomemben pri vseh. Um, morda je ravno denar tisti, ki ga potrebujejo te države, da bodo razumele, da ne morejo poljubno izbirati določenih koščkov evropske zakonodaje. Zakonodaja je nekaj, kar morajo spoštovati vsi predstavljate si, da bi pri zakonodaji o podnebju ali pa o naravi izbirali, kaj bomo sprejeli in kaj ne in sprejemali opt-oute? Ne. Zakaj bi potem dovoljevali opt-oute pri nečem tako pomembnem, kot je skupna evropska azilna politika? Tukaj govorimo o ljudeh, ki potrebujejo mednarodno zaščito. ko gre za vaše prispevke. Zahvaljujem se vsem poradnosenci, da so bili tako kreativni in veselim se vaših predlogov sprememb. Moje besedilo je samo izhodišče, vi ga boste izboljšali. Eh, veselim se plodnega sodelovanja. Bom pa tudi individualno odgovorila na vsa vprašanja, ki so bila zastavljena. Hvala lepa in veselim se te dogodivščine, ki jo bomo skupaj doživeli. Hvala. 23. marec je rok za vložitev predlogov sprememb. Hvala vsem kolegom, ki so sodelovali v razpravi. Sedaj pa še en pomemben dosje o azilnem sistemu in o reformi azilnega sistema. Gre za eh, predlog, da bi direktivo o kvalifikacijah spremenili v uredbo. To je direktiva oziroma inštrument, s katero smo ženevsko konvencijo vključili v evropsko pravo, zato je to ključni stebr sistema. Ta direktiva je že bila spremenjena leta 2011, tokrat pa spremembo besedila iz direktive v uredbo. komisija predlaga še korak dlje v smeri nadaljne harmonizacije pravil, ki naj države članice izvajajo, kar zdaj kvalifikacije beguncev in eh, imetnikov subsidijarne eh, zaščite. To besedilo prav tako opredeljuje standarde za, glede vsebine pravic, ki so vezane na ta status. Poročevalka je Tanja Fajon, ki nam bo tudi predstavila svoj osnutek poročila. Tanja, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, za prvo predstavitev tega poročila, zato bom izkoristila priložnost, da govorim v svojem maternem jeziku v slovenščini. Dam vam trenutek, da si namestite slušalke, sama pa bom nadaljevala v slovenščini. Povedati nekaj splošnih besed in orisati trenutno situacijo, kar je bilo že Velikokrat danes povedano pa se mi zdi, da je prav, da nekatera dejstva preprosto ponavljamo tudi v opomin, kaj danes ne deluje. Milijon in pol prišlekov na evropska tla v zadnjem letu, v zadnjih dveh letih je prišlo v iskanju mednarodne zaščite. V 500 milijonsko Evropo, kar je dejansko majhno število in dokaz, da evropska migracijska azilna politika ne deluje. Skoraj deset tisoč ljudi je v zadnjih dveh letih umrlo pred vrati Evrope in smo na resni preizkušnji. Prva pravila kolege azilnega sistema smo začeli oblikovati pred 20 leti. Skoraj 20 let in sistem še vedno temelji na konceptu države prvega vstopa. Jaz srčno upam, da bo Cecilij Wikstrom vse uspelo premakniti skupaj z nami z te točke. Imamo premajhno harmonizacijo postopkov in pa seveda to, da nimamo več solidarnosti. Gre v resnici zgolj še vedno za skupek 28 nacionalnih sistemov in nujno je, da nam tokrat uspe. Zadnja prenovljena pravila azilnega sistema so začela veljati leta 2015, vemo, da v resnici še nikoli niso zaživela. In močno pomankljiv sistem je bil zgrajen na izjemno trhnih temeljih. Pravzaprav se je sesedel. In zato tudi ni presenečenje, da danes marsikatere države, vključno tudi z mojo državo Slovenijo, posegajo po precej restriktivnih izolističnih politikah. In solidarnost, o kateri toliko krat govorimo in gre marsikomu že težko z ust, je dejansko načela temelje evropskega povezovanja. Če samo pogledam na evropski proračun, celoten evropski proračun temelji na vprašanju solidarnosti. Večino denarja, kohezijo danes namenjamo v države na vzhod naše unije. In prav te države danes tudi v migracijski politiki načenjajo temelja solidarnosti. In jaz mislim, da moramo tu zelo jasno obsoditi in ukrepati proti tistim, ki ne želijo sprejemati vseh evropskih pravil. In evropski državljani danes pričakujejo od nas veliko več, če pogledamo samo zadnje podatke Eurobarometra, ko gre za azilno migracijsko politiko, pričakujejo od nas evropske rešitve. Um, Pri pisanju poročila sem se oprla na številna posvetovanja, tako z nevladnimi organizacijami, s komisijo, s državami članicami. Upoštevala sem predvsem dobre prakse, ki danes obstajajo, bogate izkušnje, ki jih imajo države članice in upam, da bom prispevala k nekaterim rešitvam. Predvsem želim, da naredimo bolj pravično porazdelitev bremen, učinkovito okolje za preprečevanje in preprečevanje nadzorovanje gibanja znotraj unije ter da spodbujamo hitro in učinkovito integracijo s tem da bodo prišli ki prispevali v dobrobit družbe in pa ne predstavljali težav našim družbam. Zdaj to reformo azilnega sistema, s katero se ukvarja, moramo predvsem izkoristiti za harmonizacijo pravil od spodaj navzgor in ne navzdolj, kot to predlaga komisija. Zato odločitev za predlog uredbe na tem mestu močno pozdravljam in odločno se moramo zapostaviti poskusom ohranjanja direktive strani nekaterih držav članic. Zdaj prenova pravil kolegi nam more tokrat resnično uspeti. Nekaj elementov mojega poročila skušala bom zajeti v nekaj petih točkah tiste bistvene spremembe, ki jih predlagam. Moj cilj je predvsem, da, kot sem dejala, upoštevamo dobre prakse v državah članicah da razbremenimo dolge zapletene administrativne postopke da spodbudimo na drugi strani integracijo ljudi in preprečujemo sekundarna gibanja da čim bolj poenotimo vse postopke po vsej evropski uniji cilj je seveda tudi enakopravna obravnava z državljani evropske unije in pa seveda upoštevanje sodb sodišč iz luksemburga in strasbourga vključno z nediskriminacijo, naprimer za vse ranljive skupine, tudi LGBTI. Prvič, izenačevanje obeh statusov. V poročilu predlagam, da izenačimo oba statusa, status begunca in status subsidijarne zaščite, ko gre za vprašanje dolžine bivanja in pa seveda pridobljenih pravic. Predlagam, da vsi upravičenci, tako begunci kot tisti, ki so upravičeni do subsidijarne zaščite, lahko pridobijo dovoljenje za prebivanje v začetku že za obdobje petih let in ne tako, kot predlaga komisija, tri leta plus eno leto. Zakaj, kolegi, praksa danes nakazuje, da se potrebe po zaščiti bistveno, ne glede na status, ne razlikujejo niti po dolžini, niti po obsegu? In zato dejansko ni nobenega razloga, da bi upravičenci do subsidijarne zaščite uživali manj socialnih pravic, kot to predlaga komisija. Enotni status pet, štiri leta je danes v praksi že v večjih državah, članicah Evropske unije, v šestih konkretno, v štirinajstih državah je ta dolg vsaj pet let, zato jaz mislim, da smo lahko tu ambiciozni, bolj ambiciozni, kot predlaga komisija. Petletno obdobje, ki ga predlagam za oba statusa, obeni ponuja tudi zadostno varnost za integracijo ljudi v družbo, za preprečevanje sekundarnih gibanj in da po petih letih bivanja begunec postane upravičen do dovoljenja za dolgoročno bivanje. Hkrati pa to z vidika držav članic Evropske unije zmanjšuje administrativna bremena in stroške. Ko govorimo o reviziji statusa mednarodne zaščite. V poročilu predlagam, da smo tu fleksibilni. Fakultativna revizija statusa. Ko država presodi sama, da je to potrebno in če se razmere v državi izvora bistveno spremenijo. Komisija predlaga obvezno revizijo po treh oziroma enem letu. Jaz predlagam fakultativno revizijo, torej da bi um, razbremenili pristojne organe Komisija namreč ne ponuja nekih konkretnih dokazov, da je obvezna revizija potrebna, upravičena ali učinkovita. In praksa nekaterih držav članic namreč kaže ravno nasprotno, da sistematičen ponovni pregled statusa mednarodne zaščite je neučinkovit in močno administrativno obremenjuje pristojne organe. Ko gre za vprašanje notranje zaščite, Ta koncept notranje zaščite je izjemno vprašljiv. Potencijalno je močno sporen. Komisija predlaga obvezno oceno obstoja notranje zaščite, zatem ko država ugotovi, da je prasilec upravičen do zaščite v Uniji. Ocena o potencijalni notranji zaščiti mora ostati zgolj spet samo možnost in ne nujna obveznost obravnave prošnje. Koncepta notranje zaščite ne priznavajo danes niti vse države članice in poleg tega mora biti ta ocena nujno sestavni del celotne obravnave prošnje. Nikakor pa ne more biti dostopna posamezniku, če agresijo izvaja država ali drugi državni akteri. Še ena pomembna sprememba, um, to je sprememba direktive o dovoljenju za dolgoročno bivanje. Direktiva, torej predlog komisije določa, da tujec pridobi pravico do dolgoročnega bivanja v Uniji, če legalno prebiva vsaj pet let. Leta 2011 je bila direktiva razširjena tako, da se je začela uporabljati tudi za upravičence do mednarodne zaščite ali šele s tem dnem, ampak šele s tem dnem, ko jim je bila zaščita priznana. V poročilu kolegi predlagam, da se začne petletno obdobje šteti z dnevom, ko posameznik uloži prošnjo za mednarodno zaščito. Torej, ko je že v samem postopku pridobivanja zaščite. Um, nekje vemo, da ti postopki v nekaterih državah članicah trajajo tudi po več let in zakaj bi bilo to obdobje za iskalca mednarodne zaščite izgubljeno in um, ni razloga, da bi dejansko petletno obdobje začeli šteti šele po pridobitvi statusa. Begunci, še ena kategorija, ki jo uvajam kot noviteta, bi rekla, zdi se mi izjemno pomembna. Um, predlagam razširitev uporabe subsidijarne zaščite tudi na osebe, ki morajo zapustiti svojo državo izvora zaradi naravnih ali človeških nesreč. To vrsten poskus smo že imeli v preteklosti, ampak pomembno je, da vsakič znova govorimo o teh vprašanjih in jih skušamo uvesti v zakonodajo. Torej, ko gre za ljudi, ki zaradi naravnih nesreč, zaradi okoljskih sprememb ali drugih človeških nesreč potrebujejo subsidijarno zaščito, jaz mislim, da moramo to kategorijo razširiti. In moj predlog okoljskih beguncov bi se seveda uporabljal v zelo omejenih primerih, zlasti, ko zatočišče osebe ne more poiskati drugot v svoji državi izvora. Še en pomemben element definicija družine. Vsi se ukvarjamo s tem, kako razširiti definicijo družine in to je tudi temelj azilne reforme, združevanje družine in po vzoru definicije družine v predlogu Dublinske uredbe predlagam enako razširitev tudi na brate in sestre. Pomembno je, da imamo enako pojmovanje družine v različnih zakonodajnih predlogih znotraj azilnega sistema, da smo ambiciozni, razširimo definicijo družine in s tem zapremo vse morebitne pravne vrzeli. Toliko kolegi um, o glavnih elementih mojega poročila skušam zreti predvsej v prihodnost, predvsej napredno, ambiciozno. Hvala tudi vsem poročevalcem za sodelovanje do zdaj, veselim se pripomp, vprašanj, dopolnil in srčno verjamem, da bo od te <laughs> azilne reforme, ki jo danes krojimo, pomembno odvisna sama prihodnost Evropske unije, podoba Evropske unije in upam, da bo ostala Evropa humanitarna celina do prišlekov in da resno dobro opravimo naše delo tokrat. Hvala lepa. Hvala, Tanja. Nadaljujemo takoj s poročevalci v senci. Najprej Aleksandra Musolini, ELS. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Naj povem, da me eh, veseli ta poziv v svetu in eh, komisiji in amandmaji, ki jih parlament, mislim, da v večini lahko razume kot pozitivne vsi ti amandmaji, mislim, da se otegnejo potem še eh, razvodeneti v nadaljnih postopkih eh, v svetu. Eh, ampak dejstvo je, da potrebujemo te spremembe, kaj te gre za ključne spremembe na področju azila. Sama bi se rada nakratko dotaknila vprašanja, ki ga je omenila poročevalka. Namreč, če želimo zdaj ponovno iti v to filozofijo poročevalke v istom glede Dublina, Eh, se pravi poenostavitev postopkov, je to pomembno. Zakaj? Zato, ker poenostaviti, pospešiti postopke, eh, ne pa da preobremenjujemo oblasti, ampak tu ne gre zgolj za administracijo, birokracijo, da ne preobremenjujemo države članice z razno raznimi revizijami in, in tako naprej. Vse to Mm, nam bo uspelo boriti se proti ilegalnosti. In to je konec koncev tudi v filozofiji besedila komisije. In zato sem mm, tudi zaradi tega, ker je mimo grede Italija ena od tistih eh, držav, eh, ki ima s tem težave. Eh, in mi smo ena od tistih držav, ki ima enakopraven status petih let, torej tako status begunce, kako tudi imeti neke subsidijarne zaščite eh, enačimo. Zakaj? To je pomembno. Zato, ker če mi potem začnemo uvajati neke nove roke in tako naprej, obstaja eh, konec koncev tudi možnost, da se ljudje vrnejo nekako v eh, neko sivo območje, v ilegalo, da se ti begunci, begunci zatečejo v ilegalo eh, ali pa tudi posamezniki, ki so deležni subsidijarne zaščite, torej ki imajo mednarodno zaščito in to je realen problem, ki se mu je treba zaprstaviti. Tako da mislim, da se v osnovi kar strinjamo s tem, da je potrebno poenotiti mm, status, eh, roke eh, in čas veljavnosti teh obeh statusov. Prav tako se strinjamo, kar zadeva fakultativnega Eh, ponovnega pregleda. Kar zadeva pa vprašanje združevanja družin, koncept družine, definicijo družine in eh, vprašanje, kdo lahko poda to vlogo, da torej razširimo področje uporabe in da sem vključimo tudi podnebne begunce. Tu pa mislim, da če se vrnemo eh, v konceptu komisije, mislim, da bi to zelo, zelo razširilo nabor prosilcev, ne bo pa dejansko pomagalo tistim, ki pa morda res bežijo pred vojno eh, ali ki imajo popolnoma upravičene humanitarne eh, zahteve v okviru statusa begunca oziroma statusa mednarodne zaščite oziroma subsidijarne zaščite. Poročevalka potem prav tako dela korak naprej, kar zadeva koncept družine, definicijo družine, eh, zdaj, kar zadeva eh, te razne identitete, mislim, da je to lahko problematično. Namreč, v vseh zakonih, v vseh uredbah je tako, da bolj, ko uvajamo različne posebnosti, ki so zelo posebno definirane, bolj v bistvu izključujemo potem druge eh, posebnosti, ki, s katerimi imamo lahko opravka. Če eh, torej bolj definiramo, bolj izključujemo, to hočem reči. In na ta način tudi izpostavljamo določene ranljive skupine možni eh, diskriminaciji v samem administrativnem postopku. Tako da o tem velja razmisliti. Druga zadeva, niste se dotaknili teme, ki je meni zelo pomembna. Namreč, družina, bodi si jedro družine eh, v državi izvora ali v državi tranzita, eh, torej tu razmišljamo o družinah na različne načine, imamo različne koncepte, ampak dejstvo je, da je potem tudi vprašanje definicije družine v državi, v kateri se eh, podaja vloga. Tu je problem, ker ti lahko se nam zgodi konkreten problem dejanskega spet nekega novega poslovnega modela, ki se ga bodo posluževali eh, raznih dogovorjenih porok in tako naprej. Dobro, še, še zadnja stvar. Glede eh, mladoletnikov, ki, poročenih mladoletnikov, tudi tu se strinjam s poročevalko, mislim, da moramo to zadevo ustrezno rešiti. Hvala lepa. Uh, Seveda ne želim nikogar prikrajšati za komentare pri tako kompleksnem doseju. Bo pa minister z nami že 15.11, z nami bo letar žita Arture, to bo veliki in želeli bi s to razpravo začeti točno. Zato se moram strogo držati. Časovnice. Zelo čuden prevod imam zdaj v slušalkah, ne bom rekel čuden, ampak gre za jezik, ki ga ne poznam, morda iz kakšne balske države. Ne, nizozemščina je pravzaprav, kdo bi si mislil. Se pravi, čujem gospodo iz nizozemske kabine. No, Sofi ne govori take nizozemščine, ampak kakorkoli že. Minuto smo že zapravili na ta način v imenu skupine Alde gospa Mlinar ali pa Cecilija še. Upravičujem se v imenu IKR. E Gospod Halaho. IKR e pozdravlja ta zakonodajni predlog kot tudi nekaj sorodnih predlogov Komisije za harmonizacijo azilnega sistema in pa postopkov sprejema v državah članicah. Po našem mnenju so sekundarni premiki in pa izbiranje azilne države velika grožnja za šengensko območje in za kredibilnost azilnega sistema. Azilni sistem je postal kakšen kanal za gospodarske migracije in ne smemo biti naivni v tem smislu. Ekonomska migracija je v tem smislu, da številni zapuščajo splošne pogoje države izvora, namesto da bi bežali pred pregonom na osnovi rase, veroizpovedi ali političnega prepričanja. Bistvenega mnenja je, da okrepimo pobude za to, da bodo prosilci za azil upoštevali pravila in izboljšati moramo tudi sankcije, tako da se to ne bo dogajalo. Moramo odvrniti tiste, ki ne potrebujejo zaščite, da bi zlorabljali azilni sistem. IKR e podpira harmonizacijo nacionalnih sistemov in mislimo, da je uredba ustrezen instrument za doseganje tega cilja. Vendar harmonizacija pomeni stroga skupna pravila, konzervativno razlaganje določb in pa minimalne standarde namesto splošnih pravil liberalnih razlag in pa maksimalnih liberalnih standardov s pravili moramo odvračati, ne pa spodbujati potencijalne migrante, da prihajajo v Evropo. Glede osnutka poročila gospe Fajonove, številni predlogi sprememb po našem mnenju ne izboljšujejo predloga komisije, ampak pravzaprav delajo v nasprotno smer samih ciljev tega besedila. Omejujejo odgovornosti in povečujejo pravice prosilca za azil, obenem pa zmanjšujejo možnosti za pristojne organe. Ne moremo, na primer, podpreti koncepta podnebnega begunca ali pa razširitve opredelitve družinskega člana. Prav tako ne moremo podpreti črtanja zahteve, da se mora prosil za azil prijaviti čim prej in da se podaljša veljavnost dovoljenja za prebivanje za upravičence do mednarodne zaščite ali pa subsidijarne zaščite. Vedno moramo imeti začasno ureditev. Upravičenci bi se morali čimprej odpraviti nazaj domov, sploh če se niso zmožni integrirati v našo družbo na osnovi upravičenih meril za integracijo. Mislim, da bi morali subsidijarno zaščito odobriti za eno leto naenkrat. enkrat potrebo po zaščiti pa bi morali ponovno oceniti pred vsakim podaljšanjem dovoljenja. In takšna ocena bi morala biti obvezna v vseh državah članicah. Najlepša hvala. Hvala. Naj pojasnim. Poročevalcu Sence ni bil naveden pred tem dosejo v imenu EKR. Zdaj pa Alde, gospa Vikstrom bo govorila v imenu kolegice Angelike Mlinar. Gospa Mlinar se zahvaljuje poročevalki in se zahvaljuje tudi za dobro opravljeno delo, kot vedno. Meni, da bomo z osnutkom poročila okrepili in izboljšali predlog komisije in stopili še korak v pravo smer. Še posebej pozdravlja pristop poročevalke, usmerjen v združevanje zaščite z integracijo. In v nasprotju s tem, kar je povedal kolega, prav tako pozdravlja uvedbo koncepta podnebnih sprememb, kot eh, razloga za zaščito, obenem pa podpiramo tudi izenačenje obeh statusov, spremembe glede pregleda statusa mednarodne zaščite, pa tudi sam pristop glede pobud, torej pristop spodbude na mesto pristop kaznovanja, na kar se je nanašala poročevalka. Bi si pa želela kolegica nekaj sprememb v tem predlogu. Meni, na primer, da bi bilo treba razširiti opredelitev združevane družine, To bi bilo sredstvo boja proti sekundarnem gibanju. Omejiti pa moramo tudi nekatere pobude, zaradi katerih bi prišlo do zlorabe sistema. Tanja, veselimo se dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. Najlepša hvala, Cecilija, da si nadomeščala Angeliko. Zdaj pa v imenu Guja Engel, Barbara Špineli. Jo. Hvala, predsednik. Moram povedati, da cenim to pravno preciznost tega poročila, še, posege, še posebej eh, vaše dokaj eh, strogo kritične besede glede nekaterih elementov te uredbe, ki je potrebno v, poglobljeno mm, prevetriti. Mislim, da je Tanja upravičeno izpostavila to nevarnost harmonizacije na vzdolj ta lepa muzikalična beseda harmonizacija, mislim, da bi zahtevala spremembo, kadar je govora o poenotenju na vzdolj. No, kar zadeva izenačenje statusov in pravic begoncev in pa upravičencev do subsidijarne zaščite, pomeni tudi čim prejšnje medsebojno priznavanje azilnih odločb v Evropski uniji in eh, tu mislim, da so določene zadeve, ki so absolutne, torej obveznost eh, ne eh, vračanja non-refoulement. To mislim, da so ključne zadeve tudi, ko gre za vprašanje statusa dolgoročnega prebivanja. Nekaj je amadmajo, nekaj je predlogov tanje, nekaj je predlogov tanje, Eh, bi še okrepila, prav tako bi podala nekaj novih predlogov. In eh, naj nekatere tudi omenjame. Priznavanje statusa okoljskih oziroma podnebnih beguncov. Resnično me veseli, da ste to tako močno izpostavili. In eh, to, kar predlagam, je, da opredelimo, kaj pomeni okoljska katastrofa? Kaj so tiste natančne okoljske nesreče, človeške okoljske nesreče ali naravne človeške nesreče? Tudi vprašanje grabeža zemljišč, land grabbing, tudi to eh, povzroča dezertifikacijo številnih afriških in eh, azijskih območij. In to so zadeve, o katerih moramo vsi skupaj premisliti. In resnično pozivam kolege v ELS, eh, in EKR, da razmislimo skupaj o tej temi, ker ti gre za novo tematiko, glede katere mislim, da bo resnično pomembno doseči neko soglasje med nami. Še ena zadeva, kjer bi si dovolila nekoliko poglobljenejšo razpravo, je trajanje dovoljenja za bivanje. To mislim, da je pomembno, da se podaljša. Prav tako menim, da je pomembno razširiti definicijo družine in družinskih članov, z vidika združevanja družin in eh, tudi tu bi bilo zanimivo pogovoriti se. Kaj ti kolegici eh, Mussolini želim povedati to. Eh, razumem vašo logiko, namreč, da bolj, ko definiramo posebnosti, bolj tvegamo izključevanje. To je nekaj, o čemer velja razmisliti. Ampak ob enem je pa tudi res, da je koncept subsidijarne zaščite koncept, ki izhaja ravno iz te potrebe po nekih dodatnih definicijah in ta koncept v bistvu je pomagal k temu, da smo več ljudi vključili na mesto izključili. Prav tako predlagam, da se podaljša tako imenovano tako imenovani moratori eh, v primeru neobnove ali odpovedi statusa. Potem izjema, ki jo imamo tu v tem eh, tanjenem poročilu, glede pravice do tromesečnega bivanja na evropskem ozemlju eh, v smislu pridobitve nekega novega zakonitega naslova za bivanje. Eh, to je nekaj, kar mislim, da težko predlagamo. Eh, če pogledamo, kako zelo težko je pridobiti nek drug status in to v samo treh mesecih, mislim, da je to neizvedljivo. Hvala lepa. Hvala, Barbara v imenu zelenih Jean Lambert. Najlepša hvala, zahvaljujem se tudi Tani Fajon za zelo poglobljeno poročilo. Naša skupina bo z veseljem podprla številne vidike. Govorim tudi kot nekdo, ki je bila poročevalka parlamenta pri prenovitvi direktive prejšnjikrat in veseli me, da lahko tokrat prvič kot Evropski parlament imamo zakonodajni vpliv glede nekaterih drugih vidikov, naprimer notranje subsidijarne zaščite, pa tudi nevladnih akterjev, ki imajo ulogo kot zaščitniki znotraj držav članic. Vsekakor pozdravljam predlagane spremembe v teh delih. Prav tako bi želela pokomentirati vprašanje spremembe narave tega besedila, ki naj bi zdaj postalo uredba. Če bo to postala uredba, zaradi česar se bodo stvari razvodenele, bo to problematično. Mislim, da bi morala Evropska komisija tudi sama poglobljeno razmisliti, ali smo pripravljeni za uredbo ali pa še vedno potrebujemo direktivo. Ne bi si želeli torej, da se ne bi upoštevali specifike v posameznih državah članicah. Potem pa se moramo lotiti tudi vprašanja realnosti v državah članicah in o statusu posameznikov ne moramo razmišljati leto za letom, to je prava upravna nočna mora. Že tako vidimo, koliko dela je vloženo v oceno v prvem vstopu. Moramo razmišljati torej o administrativnem bremenu za države članice. Kaj to pomeni tudi za upravičence do mednarodne zaščite in za njihove družinske člane? Tudi to zelo dobro poznamo in vemo, da se zaradi tega pojavljajo precejšnja tveganja tako za duševno zdrave kot za druge pomembne vidike, obenem pa je to v nasprotju z samim konceptom integracije. Če ne veste, kakšen bo vaš status čez eno leto, zakaj za Boga bi sploh sodelovali pri integracijskih ukrepih, uh, v tem primeru vas tudi večina delodajalcev ne bo niti dvakrat pogledala, saj ne bodo vedeli, ali boste čez eno leto še tam ali ne. Tukaj moramo biti torej jasni, če si želimo tega, da bi ljudje dejansko imeli v življenjih nekaj stabilnosti in da bi tudi države članice imele stabilne nacionalne sisteme, potem mislim, da obveznih ocen nikakor ne smemo usiljevati. Komisija je predlagala nekaj, kar je Evropski parlament že cenil glede statusa, izenačitve statusa. Morda obstajajo določene razlike v smislu statusa, vendar pa se tukaj ne razlikuje stopnja potrebe po zaščiti. In tudi glede tega moramo biti zelo jasni. In vsekakor subsidijarna zaščita ne pomeni, da ste nekdo, ki lahko preživi s celo manj zaščite, hrane in tako dalje. Pozdravljamo torej uskladitev glede izenačitve obih statusov, glede dovoljen za prebivanje, kar pa ne sme biti vezano na redni pregled statusa. Še številna druga področja so pomembna, se pa zavedam, da nam že primankuje časa in zato sem želela izraziti le to, kar je za nas bistvenega pomena. Zelo na hitro lahko pozdravim tudi ponovno razmišljak o predelitvi družine in pa samega področja uporabi tistih, ki potrebujejo zaščito. Tukaj govorim konkretno o okoljskih beguncih. Najlepša hvala, Džin v imenu EFDD. Gospod Kastaldo, čeprav nisem prepričan, ali je z nami, zdi se, da ne. Ali imamo še dovolj časa za intervencijo komisije? Nekaj kratkih besed z vaše strani, prosim. Gospod Nilsen, najlepša hvala, tudi mi pozdravljamo osnutek poročila poročevalke, ki podpira usmeritev v večjo harmonizacijo strani Evropske komisije. Dotaknili ste se dveh pomembnih točk, torej več enotnega priznavanja med državami članicami. Drugič se moramo izogniti najslabšim ukrepom v času krize. Zahvaljujem se poročevalki za omenjanje teh ciljev. Skrbijo pa me nekatere predlogi sprememb, ki se premikajo v smer prostovoljnih klazul. To bi nasprotovalo ciljem, še posebej to velja za pregled statusa in pa pravila notranje zaščite. Zelo pomembno je namreč doseči takšno usklajevanje, če želimo doseči večje skladno priznavanje. O nečem bi se želeli še bolj poglobeno pogovoriti o umiku statusa in pa obnovitvi statusa ter vračanju. Tudi glede vključevanja opredelitve podnebnih beguncev imamo precej pomislekov. Evropska unija se sooča za situacijami tistim, ki so prizadeti zaradi takih katastrof znotraj drugih okvirov. In zato mislim, da ni razloga, da bi to vključevali v to besedilo. Dobro se nam zdi, da bi bilo treba okrepiti ukrepe za integracijo, obenem pa podpiramo sploh celotno usmeritev poročevalke. Najlepša hvala. Zdaj pa Tanja za povzetek, izvolite. Uh, Najlepša hvala, spoštovani kolegi in kolegici. Preliminaren odziv na to, kar je povedala Evropska komisija. Prav gotovo je zdaj pravi trenutek, da se glede tega odločamo, čeprav vedno je pravi trenutek, za kakšen dober predlog, ne vem, ali je to prava argumentacija. Najprej se zahvaljujem vsem poročevalcem in poročevalkam v senci ter drugim, ki so sodelovali pri tem prvem krogu razprav. Seveda bom upoštevala in razmislila o vseh predlogih, lepo se vam zahvaljujem za podporo, tako mi je bolj jasno, v katero smer bomo šli v prihodnje. Mislim, da je to prava smer. Glavni cilj pri čemer so me podprli tudi nekateri kolegi, je to. Tisti, ki prihajajo v Evropo in potrebujejo mednarodno zaščito ter pridobijo status, morajo imeti tudi možnost, da vzpostavijo nekakšno ravnoteže stabilnost v življenju. Zato je treba zbližati oba statusa, podaljšati trajanje dovoljenja, tako da bodo ljudje imeli to možnost. Uh, ne smemo torej govoriti o kaznovalnih ukrepih, ampak zagotoviti boljšo integracijo v družbo. In to je bistvenega pomena tudi pri združevanju družine. Delala bom torej v to smer, veselim se vseh predlogov sprememb in nadaljne razprave tudi z Evropsko komisijo in svetom in upam, da bomo lahko še naprej sodelovali v ambicioznem duhu. Najlepša hvala, Tanja, to je zelo pomemben dosi kot del reforme. Lepo se vam zahvaljujem za predstavitev. Zahvaljujem se tudi poročevalcem v senci za intervencije. Rok za predloge sprememb je 24. marec. Hvala. Ministr za migracijsko politiko je že na poti. Na voljo imamo le 45 minut, to je zelo malo časa. Ministr bo k malu z nami prosim, da ostanete tukaj 10 čez 11, mislim, da bomo lahko začeli, to nam da še dodatnih 5 minut. Torej, okoli 10 čez bomo začeli z razpravo. Prosim, da ne zapustite dvorane. Čez slabih 5 minut bomo začeli. Nekaj minut premora, torej. Hey, come at quarter past, come at ten past.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 you, colleagues. Um, I know you're all starting to indicate. Najlepša hvala, kolegi. Vsi imate možnost spregovoriti. Prosim, da to nakažete z dvigom tablice. Gospod Muzalas je danes z nami. Z odborom je bil vedno pripravljen sodelovati. Veseli nas, da je tudi danes tukaj. Zjutraj smo se lahko pogovorili o Dublinu in o kvalifikacijah. Kakšna je situacija na terenu, to je pa nekaj povsem drugega. In minister ve, da bi se radi pogovorili o trenutnem stanju v Grčiji in o širši problematiki, ki izhaja iz tega. Ne bom več zapravljal časa. Ministr bo govoril približno 10 minut, bo pa govoril o zelo pomembnih vprašanjih. Vračanje, randljivost, ljudi, ki se vračajo, potem pritiske, ki se izvajajo v razmerju do dublinskih transferjev. Vsa ta vprašanja bo naslovil. Spoštovani kolegi, držite se prosim časa govora v dolžini minute, dveh minut največ. Obenem pa prosim, da ste čim bolj kratki in jedrnati. Tudi minister bo to povzel predvsej na hitro. Joannis Mozales, gospod minister, izvolite, imate besedo. E, Najlepša hvala. Vedno mi je v veliko veselje, ko vas lahko obiščem. Ne glede na to, ali se strinjamo glede teh vprašanj ali ne, ponavadi sta mogoče obe možnosti, Mislim, da je to zelo pomembno problematiko. Vsak ima svoje stališče. Menim pa, da naše strinjanja in nestrinjanja, celotna razprava lahko prispeva k temu, da se stvari izboljšajo za nas, za migrante in za Evropo. Imam veliko časa, imam pa veliko povedati. In upam, da mi boste lahko zastavili vprašanje, na katera bom lahko odgovarjal. leta 2015 je 58 tisoč ljudi vstopilo na grški teritorij. Grčija je s pomočjo Evrope nadzorovala to situacijo, ni prišlo do epidemije, ni prišlo do smrtnih žrtev, ni prišlo do katastrofe med eh, grškimi državljani pa se je vzpostavil občutek solidarnosti in podpore do migrantov in beguncov. Prav tako veliko prijateljstva. Pritoki so se povečali iz 2000 na 10 tisoč. V Grčiji podpisali smo tudi sporozum med Evropsko unijo in Turčijo. In po treh mesecih, ko je bil ustanovljen tabor za begunce, smo lahko ta tabor tudi zaprli. Okoliščine niso bile najboljše, ampak so se izboljševale. V drugih taborih so tudi danes okoliščine veliko boljše. Po zaprti tabore Nomini smo ustvarili več središč za sprejem. tisoč takšnih centrov imamo v Grčiji. V istem obdobju, v teh zadnjih treh mesecih, smo sprejeli in namestili vse, ki so se znašli v naši državi. Tabori so danes v predvsej dobrem stanju, nišče ne biva v priporu, vsak ima možnost namestitve do ustrezne prihrane, otroci so zdravstveno oskrbovani, lahko dobivajo cepiva in lahko nadaljujejo s šolanjem. V osmih mesecih smo povečali zmogljivosti. poletja ni bilo nobenih dodatnih mladoletnikov brez spremstva, tako da smo lahko poskrbeli za vse. Vzpostavili smo tudi varna območja v taborih, zato da smo lahko poskrbeli za mladoletnike. V azilnih taboriščih je prišlo do težke situacije, ne le zaradi prenatrpnosti, ampak tudi zaradi populizma. Veliko strahov se je ustvarilo zaradi tega, kar bi se lahko zgodilo. In to prav gotovo ni prispevalo k izboljšanju situacije. Poznamo tudi nesrečen dogodek, tri smrtne žrtve v Moriji v zimskih mesecih preseneča me to, da v teh rasističnih kontekstih, ko se zavrača vstop nekaterih, ni bilo nobene komunikacije za migranti. Po teh žalostnih smrtih se je vzdušje v taboriščih spremenilo. In če se stvari ne bodo izboljšale, se bomo lahko kmalo znašli v podobni situaciji kot pred tremi meseci. In pozivamo europoslance naj prispevajo k temu, da se okoliščine izboljšajo. Mislim, da je pomembno, da zagotovimo tudi dodatne namestitvene zmogljivosti. Torej, vzpostavljati moramo tako tabre, kot tudi nekatera zaprta središča, tako da lahko poskrbimo za azilne storitve in za zaščito številnih migrantov. V prihodnosti naj bi izvedli projekt za GD Home in GD Eco. Od 20 tisoč do 30 tisoč naj bi povečali namestitvene zmogljivosti. In v leta 2018 bomo vzpostavili še dodatne tabore za begunce, dodatnih 10 tisoč namestitvenih mest za migrante in tako bomo lahko zagotovili ustrezno dostojno obravnavo za vse te ljudi. Zaenkrat smo lahko poskrbeli za vse prosilce za azil in omogočamo jim tudi dovoljenje za delo v mestih, kjer so nameščeni. Skrbno sem prisluhnil tudi prejšnji razpravi, šlo je za razpravo o poročili Cecilije in Malmström. To je bilo zelo zanimivo, dobro izvedeno poročilo. Nisem se mogel strinjati z vsem. Vendar pa že dejstvo, da menimo, da je to dobra osnova za razpravo, je nekaj pozitivnega za nas. Menimo, da predlog komisije ne more biti ustrezna osnova za razpravo. način izražanja solidarnosti ali pa raje pomankanje solidarnosti, kaže na to, da je čisto vseeno, kakšen je politični kontekst, če tega ne moramo izvajati v praksi. Ni torej relevantno vprašanje, ali si želimo migrante v Italiji ali v Grčiji ali kjerkoli že, bolj se moramo vprašati, ali je to izvedljivo ali ne. In ko se povečujejo pritoki, se stvari sesedejo, ne delujejo več. In Evropski parlament, ki je demokratski organ Evropske unije, mora vplivati na oblikovanje zakonodaje. Še nekaj sem želel povedati. Sklenili smo nekatere dogovore, glede nekaterih vidikov se strinjamo, vendar pa se naša stališča tudi razhajajo. Govora je bilo o samodejnem postopku, da se ne bi vsakeč odločali in ponovno odločali o statusu. To je nekaj, kar že tako ali tako obstaja, pa ničesar ne prispeva k situaciji, to nima nobene dodane vrednosti. Potrebujemo torej hitrejši postopek. Izboljšati moramo kakovost postopka poskrbeti za to, da se bodo stvari dobro odvijale v posameznih državah članicah. Stotstotno moramo delovati tukaj, ne le 50 odstotno. Mislim pa, da bomo to lahko urejali med tehničnimi razpravami. Jasno je, da katerikoli državi članici, Grči, Italiji, jutri Nemčiji, Polski, Mačarski, zaupamo možnost, da opravlja preverjanje skladno z Dublinom, potem bo ta država preobremenjena. Zelo težko zagotovimo dovolj namestitev. In če bo prišlo do dodatnih pritokov, dodatnih prošen, potem bo morala Evropa poskrbeti za to, da podpre Grčijo. Se Grčija ne bo imela več namestitvenih kapacitet in to lahko uniči Grčijo, posledično pa tudi Evropo in obenem bo to povzročalo velike težave tudi za migrante. To velja tako za Italijo, Italijo kot katerokoli drugo državo članico. Pravno gledano si ne želimo fleksibilne solidarnosti. Morda bi bilo dobro, da bi sprejeli kompromis, kot je to omenila Cecilija pri drugi točki. Politika vsake države članice bi morala sprejeti določen delež beguncev, potem pa bi morali ta delež povečevati. Veliko je bilo govora o prostovoljnih klauzulah, ki pa v Grčiji niso delovale. Trikrat smo sprožili poziv za pomoč in na koncu smo prejeli le 15 odstotkov tega, kar smo zahtevali na osnovi evropskega dogovora. In prostovoljne pobude za pomoč so prišle le iz stvari nekaterih držav članic Švedske, Nemčije, Portugalske, ni pa prišlo do enotnega odziva vseh držav članic na prošnjo za pomoč. In čeprav se ne strinjamo z nekaterimi vidiki, gospe Wikstrom, mislim, da je besedilo dobra osnova za razpravo. Tudi sami smo predstavili svoje predloge, v katerih se ne strinjamo, vendar pa menimo, da se moramo predvsem soočiti s težavami. Veliko stvari smo že dosegli, nekatere stvari se dejansko izvajajo, čeprav ne vse. Mislim, da bi bilo to dobro izhodišče za nadaljno razpravo. Sam se ne bom vračal na to, kar sem že povedal o fleksibilni solidarnosti, ki bi morala postati realna solidarnost, zavezujoča solidarnost ne bom ponavljal svojega stališča, sem pa želel se pogovoriti z vami in odgovoriti na nekatera vaša vprašanja. Hvala, minister. Zdaj pa se bomo lotili razprave. Besedo boste dobili poslanci. Zelo dolg seznam govorcev imam pred seboj. Gre za pomembno problematiko. Številne pomembne vidike je minister osvetlil že med prejšnjo razpravo. Želel bi si, da bi imel tudi dovolj časa, da se odzove. Prosim, da se omejite morda celo na eno minuto, če ni treba, da porabite dve minuti. Najprej koordinator je gospa Mecola. Hvala lepa, najlepša hvala za ta odprti komuni kanal komunikacije, ki ga vzpostavljate z nami, tako da nam dnevno poročate glede tega, kaj se dogaja v Grčiji ki je videla tako veliko število prihodov v zadnjih letih. Na koncu ste povedali, da je ključnega pomena solidarnost. S tem se vsekakor strinjamo. Kakršnakoli prenova in razprava o trenutni zakonodaji mora vzeti to za izhodišče. Že včeraj sva se pogovarjala o tem, ampak dobro bi bilo, če bi lahko povedali več o trenutnih številkah priseljencev, ki vstopajo v Grčijo in ki jih tudi vračate znotraj eh, dogovora EU Turčije. Pogovorili smo se z EASom in vemo, koliko finančnih sredstev je bilo namenjenih vaši vladi, da bi eh, imenovali strokovnjake za obdelavo prošen za azil. Zanima me, ali lahko poveste več o tem kako to poteka in ali menite, da so sredstva, ki jih imate na voljo, sorazmerna z izzivi, s katerimi se še vedno soočate, tako na celini, kot tudi na otokih. Čez nekaj trenutkov eh, moram na eh, vrh LS, ampak bom vašemu odgovoru prisluhnila kasneje preko spleta. Hvala. Hvala, gospa Sipel, za SND. Najlepša hvala in še enkrat. Uh, Hvala ministru, ki vedno z veseljem pride v naš odbor in predstavi spremembe v situaciji v Grčiji. Veliko kolegov ima vprašanja in zato bi se sama osredotočila samo na eno ali dve. Trenutno je veliko pritiska na Grčijo in eh, prav zato cenimo vašo uvodno izjavo glede tega, da se je poleg števila priseljencev, ki se je povečalo, spremenila tudi situacija drugače v Grčiji. Naprimer, kar se tiče dogovora za Turčijo in tako naprej. Torej, vedno znova se soočate z novimi dejstvi eh, v praksi, s katerimi morate spremeniti svoje delovanje. V Grčiji še vedno eh, velja tudi eh, politika vrčevanja. In glede na veliko izzivov, s katerimi se sooča naša država, še posebej na otokih, me zanima, kakšno podporo vam dajo evropske agencije. Kakšno podporo dobite od držav članic? Strinjam se namreč s tem, da ko govorimo o fleksibilni solidarnosti, je to še bolj nesmiselno, ko pa vidimo, da nekatere države članice ne pomagajo niti malo. Torej, kaj dobite v smislu finančnih sredstev, strokovnjakov, materialnih sredstev in tako naprej. Pa še nekaj. Vaša uprava, ki izvaja ti potoposvetovanje, pravno pomoč, vaši sodniki, pravniki in tako naprej, ali imate sploh možnost, da eh, preverite kvalifikacije teh eh, kolegov in kolegov? ali obstajajo omejitve za zaposlovanje dodatnih ljudi zaradi teh eh, vrčevalnih ukrepov. Hvala. Najlepša hvala za EKR. Eh, gospod eh, Barjes, izvolite. Najlepša hvala. Dobrodošli v parlamentu, gospod minister. Sam bi rad nekaj povedal o egejskih otokih. Tam je sedaj več kot 60 tisoč eh, beguncev in migrantov. To veste tudi sami, vse ste bili v zadnjem času tam. Sam sem tudi obiskal Kios, Samos in Lesbos v zadnjem mesecu. Videl sem probleme, ki eh, obstajajo na teh otokih. Tukaj ne gre za populizem, Prebivalci teh otokov so v letih 2015 in 2016 sprejeli ogromno prišlekov. In ljudje na teh otokih sedaj ne sprejemajo način diskurza v Evropski uniji. Namreč eh, sporazum med Evropsko unijo in Turčijo naj bi prepovedoval, to, da se nekatere begunce prenese iz otokov na celino. Zakaj eh, takšno razumevanje dogovora? Pisno to nikjer ni zapisano. Kdo torej razume ta dogovor na takšen način? Odkot? Pa še nekaj eh, glede odgovora gospoda Avramopulusa. Namreč 40 odstotkov ljudi, ki eh, so sedaj ujeti na teh grških otokih, so mladostniki brez spremstva in radljive skupine ljudi. In zanima me, zakaj vsaj teh ljudi ne prepeljate na celino. 16.500 ljudi je na otokih. To je, od teh je potem 7.000 mladostnikov brez spremstva in, in ranljivih oseb. Zakaj vsaj teh ne pripeljete na celino? In potem morja in drugi, druga področja. Tudi tam je situacija grozljiva. Predstavniki teh otokov so povabljeni v Brusel, naprimer 27. marca bomo imeli takšen sestanek in vabim vas, da se ga udeležite, tako da lahko začnemo z dialogom z predstavniki otokov. Prebivalci teh otokov so v preteklosti sprejeli na tisoče, tisoče eh, beguncev in moramo jim pomagati. Ja, hvala, nihče nima več kot dve minuti, tako da sem vas eh, prekinil. Sedaj pa gospa Ernst, izvolite za Guje. Oziroma Cecilija Wikström za Alde prej, izvolite. Povedali so mi, da bom imela dvostranski dogovor z ministrom, tako da eh, sama ne bom spregovorila sedaj. Hvala, Cecilija, niti bilo treba, ampak vseeno hvala. Kornilija Ernst, torej za Guje. Najlepša hvala veseli me, da ste spet v našem odboru in mislim, da je pomembno, da se redno dobivamo in posvetujemo. Za nas je to zelo pomembno, gotovo pa tudi za Grčijo. Zanimajo me tri stvari. Povedali ste, da je pet odstotkov storitev in dobrin, ki so bile obljubljene strani Evrope, prišlo v Grčijo. Samo pet odstotkov. Kaj točno to pomeni? Zanima me, kaj ni bilo dostavljeno, česa ni na voljo kaj vam otežuje situacijo. In potem drugo vprašanje je porazdelitev beguncev. Jasno je, da tam, kjer begunci najprej pridejo v Evropo, se zatakne in to je preko sredozemlja v Grčijo, naprimer, in pa tudi v Italijo. Ko govorimo o razdelitvi teh ljudi v prihodnosti, me zanima, kaj je tukaj za vas pomembno. Mi mislimo, da je pomembno, da se te ljudi porazdeli takoj od prvega dne, kot preko prispejo v Evropsko unijo in da jih je treba čim prej premestiti. Pa še tretjič, premestitev mladoletnikov. Zanima me, kakšna je situacija z mladoletniki pri vas. Ali lahko bolj natančno poveste? Predvsem me zanima, kakšni so problemi pri premestitvi mladoletnikov in kaj bi morala komisija bolj podpreti v tem okviru. Hvala lepa, Kornelija. Sedaj pa gospa Sargentini za zelene. Much, Hvala lepa. Dva komentarja imam tukaj. Prvič, približujemo se eh, enoletni obletnici sporazuma med EU in Turčijo. 18. 20. marec je bil to in upam, da bomo naslednji teden imeli razpravo o tem, ampak žal so liberalci in ELS blokirali to razpravo. To se mi zdi eh, nepravilno, namreč moramo imeti demokratični pregled tega sporazuma. Hvala, gospod minister, da ste eh, danes z nami in eh, zanima me nekaj glede tega, če lahko pokomentirate izjavo sodišča v Luksemburgu, ki pravi, da ni primerni kraj za sodbe o premeščanju in v, o vračanju oseb iz Grčije v Turčijo. Zanima me, kje se lahko ljudje potem pritožijo in eh, dosežejo svoje demokratične pravice. Pa še nekaj glede premestitev. Nizozemski minister za azil in migracije je povedal, da misli, da ne bi eh, bilo potrebno prejeti toliko ljudi iz Grčije, kot je bilo napovedano, namreč vi nimate toliko ljudi, ki bi izpolnjevali njihove kriterije. Namesto 60 tisoč je rekel, da bo samo 24 tisoč ljudi premeščenih, ker, prvi, ker jih ostali ne izpolnjajo kriterijev. Naprimer, prišli so po sprejetju sporazuma za Turčijo ali pa nimajo pravilne nacionalnosti. ki je potrebna za odobritev eh, prošnje za azil. Gre torej za igro s številkami. Države članice bodo začele zniževati te številke, nanašale se bodo na odstotke in to bo samo še več težav za Grčijo. Gospa Winberg, izvolite. Najlepša hvala, gospod minister, da ste danes prišli v naš odbor in eh, nam poročali. Rekli ste, da se situacija izboljšuje in da lahko ljudem pomagamo, če jim damo zdravstveno skrbo in tako naprej. Torej, morda je res, da sedaj eh, počasi izpolnjujete zahteve, ampak po dublinski uredbi vse to ni pravilno. Koliko beguncev v tem, pri, v tem trenutku prihaja iz Sirije? To je zelo zanimivo vprašanje. Namreč pogosto mislimo, da jih je večina iz Sirije, ampak dobro bi bilo vedeti, koliko jih je dejansko. Poleg tega me zanima, koliko jih je bilo vrnjenih v Turčijo v skladu z sporazumom. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa bom šel po seznamu govorcev. Najprej Marin Bjork, izvolite. Uh, thank you very much. And... Hvala lepa in hvala ministru, da se nam je tukaj pridružil. Čisto kratek komentar imam izpostaviti, sem želela to, da ste verjetno vsi prebrali sporočilo 160 nevladnih organizacij o, situ o, o situaciji z begunci. Prosile so za spremembo v pol azilni politiki Evropske unije. Izpostavili so de facto politiko, ki jo Evropska unija izvaja. Gre za politiko daleč od oči, daleč od srca, torej kar ne vidimo, nas ne boli. Tukaj bi omenila predvsem eh, taborišče na otokih v Grčiji. Institucionalizirali smo te, o, ta taborišča na otokih in vsi vemo, kakšni pogoji so tam. Prav zato mora naš pre, parlament uh, prositi svet, da pripravi sklep o tem, da se bodo zaprla ta taborišča na otokih. Vsi poznamo tudi politiko mađarske vlade, kjer se begunce pošlje v zapor, ko prosijo za azil. In to je nekaj, kar moramo eh, obsoditi tako v parlamentu, kot tudi v svetu. Slišali smo, da obstajajo pritiski na Grčijo, da bi tam spremenila zakonodajo, tako da bi omogočili vračanje ljudi v Trči, Turčijo, ko gre za ranljive osebe, vključno z mladoletniki. Ti so trenutno izuzeti iz eh, sistema vračanja. Ali je res, da vas komisija in svet eh, pritiskata, da bi to spremenili in kakšno je vaše stališče, kakšno podporo? potrebujete z naše strani, da to preprečite. Mislim namreč, da bi bilo nespremljivo, da se mladoletnike vrne v Turčijo. Hvala lepa, gospod Kirkov, izvolite. Črtate, je purje. E, mi je rodi Simon. Najlepša hvala. Imamo vprašanje za ministra in sicer e, navedbe izvora ljudi, ki prihajajo v na otoke je raznoliko, namreč siricov je vedno manj in manj. A je to povezano z zaprtimi centri, ki ste jih omenili in kakšen je načrt vlade glede teh zaprtih centrov? To je namreč predvideno v besedilu komisije. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Holmajer, izvolite. Najlepša hvala. Imam štiri vprašanja. Prvič. 90 odstotkov tistih, eh, ki jim je zavrnjen eh, azil, se pritožijo. Ta pritožbeni postopek traja dve do tri leta. Razlog, zakaj se pritožijo, pa je prav to, da lahko potem tri do pet let ostanejo v Evropski uniji. In zanima me, kaj je eh, grška vlada naredila za to, da bi se postopek za delitve azila skrajšal, naprimer na šest mesecev, tako da bi bile odločitve bolj jasne in eh, učinkovite. Drugič, povedali ste, da ste dobili le pet odstotkov sredstev. Sama sem v odboru za nadzor proračuna in žal vam moram povedati, da Grčija ne predloži um, računovodskih izkazov s katerimi lahko pridobi evropska sredstva. Brez tega pač ni evropskih sredstev kaj lahko tukaj storimo. Izdatke, ki ste jih imeli, morate predložiti Evropske, Evropski uniji, tako da vam lahko povrne sredstva. Tukaj pride do težave. Tretjič, v sporazumu EU-Turčija ni nobenih določb glede premeščanj iz otokov na celino. In eh, obstaja razhajanje med številkami, ki jih beležimo tukaj. Zanima me torej, zakaj še vedno poudarjate otoke in necelinskih situacij. Poleg tega se bi navezala tudi na prejšnje letališče Eliniko. Tam je še vedno 2200 beguncev, ki tam živijo. Kljub temu pa vemo, da obstajajo investitorji, ki bi radi eh, razvijali to letališče in uspodbujali eh, gospodarsko rast. To je kontraproduktivno, saj se na tak način prebivalstvo Grčije nastroji zoper begunce. V nasprotnem primeru, če se to ne bo rešilo, bo prišlo do agresij. Najlepša hvala, Eli Šlajn. E, e hvala, predsednik, hvala tudi ministru, da ste lahko tu z nami. Prej ste eh, dejali nekaj zadev glede dublinske reforme, sama sem poročevalka za našo skupino, skupino SD, za to področje in eh, tu izpostavljamo določene kritike, s katerimi se strinjamo. E, eh, naprimer, vprašanje nedopustnosti. To ni nekaj, kar je lahko v končni posledici odgovornost zgolj držav na, na prvega vstopa, ampak je lahko seveda tudi pomemben element eh, odvračanja oseb, ki se zauzemajo za mednarodno zaščito. Zato se strinjamo s kolegico Vikstrom, da je potrebno to odpraviti. Enako velja za zniženje pragu, ki ga predlaga eh, komisija na ravni 150 odstotkov, eh, kajti to pomeni, da bo nastopila mm, ta situacija oziroma to, ti ukrepi reševanja šele, ko je kriza že zelo napredovala v državi prvega vstopa. Naj tudi povem, da sem osebno zelo razočarana nad eh, nizko ravnjo diskusije v svetu. Mi tu razpravljamo o predlogu komisije, svet pa išče neke fantazijske rešitve, kako se ogniti solidarnosti in da se vse prepusti prostovoljnosti držav eh, članice. In izkušnje kažejo, da to na koncu koncev pomeni, da se situacija sploh ne rešuje. Tako, čisto na kratko pa zdaj še glede razmer v Grčiji. Strinjam se s kolegico Björk namreč sprašujem, ali drži, da sta komisija in svet v situaciji, da se zauzemata za čim prejšnjo vrnite tudi mladoletnih eh, oseb brez spremstva v Turčijo. Zanima me, kakšno je vaše stališče, da razmišljate o spremembi zakonodaje na tem področju v Grčiji. Hvala. Ragoveš, izvolite. Najlepša hvala po enem letu smo končno začeli um, tukaj reševati situacijo in prva skupina 30 jezidov je prišla na Portugalsko, pa še 100 jih je bilo odobrenih za premestitev in bodo prišli naslednji mesec na Portugalsko. To je dobra novica in eh, moje vprašanje je povezano s tem. Zanima me, kakšen eh, je vaš pristop do ranljivih oseb jezidi, na primer, so, ker so bili žrtve genocida. Ampak tudi druge ranljive skupine obstajajo in zanima me, ali oni nimajo prioritete pri premestitvah. Pa še nekaj glede mladostnikov brez spremstva. Tukaj eh, delim pomisleke kolegov. Portugalska vlada je že ponudila, da sprejme mladostnike brez spremstva, ampak se to blokira zaradi te interpretacije strani komisije, da morajo biti eh, mladostniki brez spremstva vrnjeni v varne države, kot je naprimer Afganistan, kjer smo imeli pred dnevi grozljiv napad na bolnišnico. To je povsem noro. Zanima me torej, ali imate več podatkov o tem, koliko ljudi je bilo premeščenih v leto 2016 iz eh, Grčije v druge države, koliko ljudi je na novo prišlo v Grčijo v leto 2016, koliko ljudi je pridržanih v teh žariščnih točkah. In pridružila bi se kolegici, ki pravi, da potrebujemo demokratično preverjanje tega eh, sporozuma med EU in Turčijo. Hvala. Hvala lepa. Zanima me, ali sem koga spustil. Ali sem koga spustil? Ne, v redu. Najlepša hvala vsem kolegom za disciplino pri komentiranju, torej scenimo. Sedaj pa dajem besedo ministru. Izvolite, vzemite si čas eh, za odgovore. Vsi kolegi so zastavili vprašanje, tako da imate res na voljo dovolj časa za odgovore. Hvala lepa. Upravičujem se, če bom karkoli pozabil, namreč zastavili ste mi izjemno veliko vprašanj. Nekatera se sicer prekrivajo in bom poskušal odgovoriti na njih. Žal mi je tudi, če vas bom če se bom razjezil pri kakšnem eh, odgovoru. Tukaj sem z najboljšimi nameni, ampak včasih se vseeno čustveno odzovem. Koliko ljudi pride na Grčijo in koliko jih vrnemo? Po sporazumu EU-Turčija od takrat pride približno 100 ljudi na dan. Vrnemo pa približno 30 do 40 ljudi na teden. zelo natančno in eh, z veliko truda uporabljamo vsa načela, ki so veljavna v tem primeru, kar se tiče preverjanja pogojev za eh, dodelitev azila in tudi dublinska pravila. Ampak tukaj je tudi veliko zlorab. Vse osebe, ki pridejo v Grčijo, prosijo za azil, ne glede na to, ali pridejo iz Maroka, Alžirije, Bangladeša, kamorkoli. Vsi imajo pravico, da prosijo za azil, to je res, to je njihova pravica, ampak mi moramo to plačati. Torej, še enkrat, mi zelo natančno izpolnjujemo pravila in zakonodajo na področju azila v skladu z mednarodnimi zakoni. Vsak primer preverimo individualno, takoj na mestu. No, ampak prav zato imamo veliko zamud pri vračanju ljudi v Turčijo. Potem pa imamo tukaj še en problem. Namreč nimamo dovolj osebja strani EASA, ki bi lahko pomagali pri hitrejši obdelavi prošen za azil. Ne pravim, da nimamo na voljo dovolj finančnih sredstev, ampak eh, države članice niso pripravljene okrepiti in podpreti EASA. Mi dobro sodelujemo z EASOM in moje izjave ne predstavljajo kritike EASA. Ne. Preprosto gre za kritiko držav članic, ki EASO ne dajo na voljo dovolj osebja, da bi lahko obravnavali to situacijo primerno izzivu, ki se zastavlja. Torej, na tak način eh, ne moremo začeti z razpravo. Torej bom eh, nadaljeval. Kakšno podporo dobimo strani Evropske unije glede sporazuma EU Turčije? Tukaj bi povedal naslednje. Moja država se je znašla v težki situaciji in ne bi rad kritiziral ter obtoževal drugih to je najbolj preprosta pot. Poleg tega nisem prišel sem, da bi se izkazal kot eh, velik junak, ki kaže s prstom na druge. Ne. Racionalno bi rad povedal, kaj trenutno ne deluje dobro v sistemu. Pri nas izkoristimo vse, kar dobimo pozitivnega, kljub temu, da tega ni veliko. Evropska unija nam nudi podporo, ki jo mi tudi izkoristimo. Brez te podpore sploh ne bi mogli preživeti. To je jasno. Istočasno pa moramo razumeti tudi to, da je vedno premalo te podpore. Podpore dobimo vedno manj, kot bi je pod, potrebovali in manj, kot bi jo naj dobili. Poleg tega pa pride tudi vedno malce prepozno. Vedno znova ponavljamo, da prihaja do teh težav in to bi res radi odpravili. Ampak danes nisem prišel sem, da bi kritiziral komisijo, parlament, Evropsko unijo nasploh. Ne, prišel sem sem, da bi se vam zahvalil za pomoč, ki nam jo nudite. Prosil bi vas tudi, da nam date pravočasno vsa sredstva, ki ste nam jih obljubili. Evropski parlament, prosim, da se še naprej zauzemate in ste aktivni, zato da bi se to dejansko izplačalo. Prav imate, Ministrstvo za migracije se prvič po 40 letih ustanavlja. In pač potrebujemo nekaj časa za to, da to vzpostavimo, da vzpostavimo sodelovanje z drugimi ministrstvi in tako naprej. Jasno je, da se Grčija nahaja v gospodarske krizi, da imamo varčevalne ukrepe in prav zaradi tega je težko zaposliti novo osebje. Ampak eh, to bomo uspeli narediti, malce imamo zamude, ampak uspelo nam bo. Kar se tiče oseb na otokih, ni res, da jih je 6000, trenutno jih je približno 9500. 14 do 15 tisoč jih je bilo od septembra do sedaj na otokih, ampak ravno pred kratkim smo prestavili ranljive osebe in mladostnike brez spremstva in zato jih je tudi sedaj manj na otokih. Potrebujemo več manjših centrov, kjer je varnost za begunce večja. Če ste že kdaj obiskali ta taborišča, potem veste, da dva odstotka enega taborišča predstavljata kriminalne elemente in to predstavlja nevarnost za druge begunce. V zakonodaji imamo določbe glede varovanja teh centrov in tukaj tudi ne bi dodatno pojasnjeval. Kar pa se tiče sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo in eh, vračanjem in eh, premest, premestitvami ter tolmačenjem tega. Gre za sporazum med Gr Turčijo in Evropsko unijo, ne Grčijo, tako da mi ne moremo tolmačiti teh eh, sporazumov. Želeli smo na začetku povedati, da beguncev ne bomo kar tako vračali. Želeli smo sprostiti situacijo na otokih, tako da premestimo ljudi, iz otokov na celino in jih potem vračamo v Turčijo. Sam sem jih veliko obiskal, veliko teh um, taborov. Poleg tega sem obiskal tudi različne ministre po Evropski uniji, kar 17 sem jih obiskal. Pisal sem gospodu Avramopulusu, dvakrat sem obiskal Turčijo, trikrat sem pisal dopise Turčiji in tako naprej. Nam se zdi to samoumevno, ampak žal nam to ni dovoljeno. Naša vlada si pač ne upa storiti koraka, ki bi ogrozil sporazum med EU in Turčijo. Torej, kljub vsem problemom je sporazum med Turčijo in Evropsko unijo za nas še vedno, ne bi ravno rekel rešitev, ampak. Uh, je ukrep, s katerim dobimo malo zraka za dihanje, malo prostora smo si omogočili na tak način. Migracijska kriza je za vse nas velik izziv, velik preizkus in najti moramo srednjo pot med vizijami in realnostjo. V nasprotnem primeru se bomo znašli v ekstremističnih situacijah, kjer bo več rasizma, več populizma, več eh, desnih ekstremistov in tako naprej. Pri nas v Grčiji je to še v relativno omejenih merah. Gospod Marjas, kar se tiče populizma, vemo, da je strah nekaj čisto normalnega. Sam sem zdravnik. Če imate vnetje slepiča, je to pač ugotovitev in potem je potrebno reagirati in to pozdraviti. Tudi jaz sem želel podati tudi tukaj izjavo glede stanja. Ljudje so utrujeni in potem se odzovejo na tak način. Torej, ne bi rad kritiziral, rad bi, da skupaj najdemo rešitve za ta problem. Tisti, ki potrebujejo zaščito, so sedaj premeščeni. To korak za korakom zagotavljamo. Julija in avgusta smo premestili 200 mladoletnikov brez spremstva iz otokov na celino, ampak potem jih je spet prišlo 200 novih mi temu sledimo, to spremljamo in na, otok, na otokih smo spostavili manjše centre za te mladostnike brez spremstva. Naj provem, da ne drži, da bi v policijskih ustanovah zapirali otroke brez spremstva. Ne, to je laž. V takšno ustanovo pridejo za dan ali dva, ko jih premestimo iz taborišča v novo strukturo, novi center. Že štiri mesece ni bilo otrok brez spremstva, ki bi bili zaprti v policijski ustanovi. Ne, sedaj ustvarjamo nove ustanove, manjše centre, ki so boljši za te otroke brez spremstva. Tukaj smo slišali več vprašanj, zato bi tudi podal še kak odgovor. Veliko dvoličnosti je, ko govorimo o tem v razpravi kar naenkrat uh, smo vsi najpametnejši in se zelo glasno javljamo o tem, kako je z mladoletniki brez spremstva. Ampak to je neuspeh Evrope, ne samo Grčije. Mi smo uspeli najti 1400 mest za te otroke brez spremstva. Približno 2200 otrok brez spremstva imamo v Grčiji trenutno. Evropa pa znotraj programa premestitve želi samo 650 otrok sprejeti. Kaj pa bomo z ostalimi? Kaj bomo naredili z njimi? Ti otroci brez spremstva, naprimer iz Afganistana, iz Iraka, kaj bomo storili z njimi? In drugič, sprejeli smo določene prošnje za premestitev v Evropo. 459 takšnih prošenj je bilo vloženih, 400 smo jih eh, sprejeli, potrdili in okrog 200 ljudi je bilo premeščenih. Države članice Evropske unije nimajo enakega problema kot mi. Povejo nam, da še niso uspeli vzpostaviti primernih struktur. 27 držav članic v vseh teh mesecih niso mogli vzpostaviti dodatnih struktur za 650 otrok brez spremstva, mi pa smo v istem času ustvarili mesta za 1200 otrok. Ja. Kritizirati je vedno lahko, storiti pa ne. Nevladne organizacije nas vse čas kritizirajo in mislim, da moramo biti tudi tukaj jasni. Nevladne organizacije so prejele veliko finančnih sredstev, da bi pripravile takšne ustanove za otroke brez spremstva, pa tudi še niso nič zgradile in ustvarile. Zelo dobro sodelujemo z gospodom Stjerinidesom, gre za odličnega možakarja, ki resnično poskuša, da bi vse nekako združil v enoten okvir. 嗯。Ooh. DGEHO zelo dobro opravlja svoje delo in mi z njimi sodelujemo, da bi našli to težko in krhko ravnotežje. Ampak, naprimer, ko neka nevladna organizacija prejme finančna sredstva, da ustanovi eh, inštitucijo za mladostnike brez spremstva, bi naj oni to storili. Ampak oni tega še niso storili, nas pa kritizirajo, zakaj mi nismo teh otrok spravili v nekakšne ustanove. Ja, zakaj naj jaz odgovarjam za nekaj, za kar jaz nisem prejel finančnih sredstev? To morate razumeti. Strinjamo se z premestitvijo in eh, razdelitvijo beguncev. Ampak naj povem še nekaj. Za večino izmed vas je to samo teoretičen problem. Tudi jaz bi si želel, da bi bilo pri nas tako, ampak ne. V moji državi je to življensko pomembna težava. Tudi v Italiji je, je enako. Pri nas eh, je to življensko pomembna zadeva. Do sedaj smo izvedli 9000 eh, vračil, dogovorili pa smo se tudi za 2000 primerov premestitev. Na začetku sem govoril o 60 tisoč osebah, 33 tisoč v prvi polovici leta in ostalih potem. In če ne, pokomentiram to številko. Veseli me, da se govori o številki 12 tisoč, torej 12 tisoč manj za našo državo. Ampak potem jih ostane še 20 tisoč, ki so še vedno tukaj, teh 20 tisoč ljudi bi imelo potem veliko boljše pogoje v drugih državah članicah kot pri nas. Čisto iskreno bom povedal, tak pač sem, za nas ne gre za nekaj teoretičnega, hipotetičnega. Gre za zelo praktičen problem, ki nas pesti in tudi begunci, tisti, ki imajo pravico do premestitve, morajo živeti z tem. Za njih to ni teorija, ampak vsakdanje življenje. Torej, sedaj lahko veliko kritizirate, jaz bom prisluhnil in se poskušal naučiti iz tega. Seveda, taborišča so pomankljiva, vse to vemo, ampak to ne bo koristilo. Pomagajte nam. Začnite izvajati sklepe Evropske unije in eh, potem bo situacija veliko boljša. Nekdo je govoril tudi o premestitvah in preselitvah. Sedaj je govora o 25 tisoč osebah, eh, ki bi se jih naj preselilo. Dvanajst tisoč eh, jih je bilo že premeščenih, ostalo pa še čakamo. Za nas je izjemno pomembno, da bi te ljudi lahko premestili iz Grčije, pa tudi beguncem je to pomembno. Vsak dan lahko imate tri sestanke in kritizirate Grčijo na teh sestankih, zaradi naših taborišč. Ampak enkrat na teden bi se lahko odločili, da imate sestanek glede tega, zakaj ne poteka premestitev, zakaj to ne poteka hitreje, bolj učinkovito. Nekdo je komentiral brez mikrofona, slišal sem vas, ampak situacija v taboriščih se izboljšuje. Žal pa ni dovolj premestitev. Torej, kakorkoli že. Ni tako, da bi mi namenoma zavlačevali pri dodeljevanju azila in tako naprej. Ne, žal nimamo dovolj osebja strani EASA, ki bi nam pomagala. Če pride nekdo iz Nemčije ali iz Švedske v k nam in govori o azilnem uradu, si lahko predstavlja, kako imajo oni že od leta 1950 takšen institut, da imajo oni izkušnje s tem, to obstaja že 60 let in tako naprej. In ko nekdo iz eh, Danske ali Nizozemske govori o sprejemnih pogojih, vedo, kaj to je, imajo s tem izkušnje, govorijo o ustanovah, ki obstajajo že 60 let. Pri nas pa je to drugače. Torej, ne zavračam odgovornosti in ne bi je rad potisnil komorkoli drugemu. To je naša odgovornost, ampak mi nismo imeli azilnega urada in sprejemnih mest pred tem. Ne, sprejeli smo to, da smo tranzitna država, begunci so vstopili, pa tudi izstopili, sedaj pa se je situacija spremenila. Pred tremi leti smo ustanovili azilni urad. Najprej smo zaposlili 250 oseb, sedaj pa jih tam dela 850. Gre za pomemben postopek pri dodeljevanju azila, za katerega si moramo vzeti čas. V Nemčiji si vzamejo naprimer deset mesecev za dodelitev azila. In velika težava, velika nevarnost eh, z ženevskim postopkom je naslednja. Žal se azil pogosto zlorablja, prošnja za azil. Pri nas eh, dobimo neskončno visoko število vlog za azil. Nobena druga država nima toliko vlog za azil na število prebivalstva. Tega ne moremo predelati. Pravite, da smo v zaostanku. Ja, res je, ampak poglejte si tudi drugo stran nekako moramo to uskladiti. Torej, sprejemam vaše kritike, ko bom odpotoval iz Bruslja, bom eh, doma povedal, da moramo storiti še več. Ampak vas prosim, da tudi vi rečete, mi moramo Grčijo bolj podpreti. Pri azilu nas podpira tudi eh, EASO in kot rečeno, mi vedno spoštujemo mednarodno pravo. Tako da moramo to uskladiti. Še tri aspekte, eh, potem pa zaključim. Kar se tiče izvajanja pritiska na vlado, sam sem minister v naši vladi, pristojen za svoje, svoje področje. Mednarodno pravo pravi, da je potrebno pregledati vsako prošnjo za azil posebej in to mi tudi počnemo. Takšno je naše stališče, ne glede na to, kako pritiskajo na nas. Drugič, na podlagi mednarodnega prava moramo posebej obravnavati ranljive skupine. Takšno je naše stališče, ne glede na to pritiske, bomo ostali pri tem stališču. Žal pa je to stroškovno zelo obsežna zadeva. Če se bo mednarodno pravo spremenilo, bomo spremenili tudi mi naš način postopanja. Do takrat pa ne. No, sedaj pa še za konec nekaj, kar mi je zelo pomembno in pri srcu. Vedno znova govorite o Grčiji, morda ne v odboru Libe, ampak eh, nasplošno. Vedno znova uh, slišimo veliko tudi glede mladoletnikov brez spremstva in potem. Uh, govorimo o tem, kako je potrebno preveriti to in ono pred eh, premestitvami, govorimo o nadzoru zunanih meja in tako naprej. Ampak mislim, da je to provokacija za Grčijo. Gre za provokacijo iz Evropske unije. Seveda nadzorujemo meje v skladu z mednarodnim pravom. Frontex, NATO, vsi pravijo, da mi dobro varujemo zunanje meje, tudi morsko mejo. Rešujemo ljudi iz morja, tiste, ki uh, so v nevarnosti utopitve, privedemo na celino in tako naprej. Torej, prosim, da nas ne kritizirate, čež da ne zavarujemo naših meja dobro. Tukaj imamo že dolgoletno tradicijo in vedno je preprosto kritizirati oddaleč. Vedno znova slišimo, da Grčija ne nadzoruje zunanih meja, ampak to ni res. Mi jih dobro varujemo in varujemo in spoštujemo tudi mednarodno pravo. Sedaj pa res zaključujem, torej sekundarni premiki po Evropi so eh, omejeni, vse kar se tiče idomenija, to več ne obstaja. Drugotni premiki iz Grčije proti Evropi so gotovo nekaj, kar eh, privlači ljudi v Evropo, pa tudi v Grčijo nasplošno. In če obstajajo drugotni premiki, potem je to nekako na ravni leta 2008, takrat se nam to ni zdelo problematično, nekaj ljudi je pač eh, vedno prehajalo, nikoli to ne bo nič. Ampak eh, tukaj to resno vzamite. Najlepša hvala za pozornost, upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Če sem kaj pozabil, se opravičujem. Z veseljem pridem spet v vaš odbor. Uh, Minister Mušalis, Johannes, thank you very much uh, for being here. I think I speak on behalf of. Uh... Hvala. Dobro je, da nas pogosto obiščete tukaj v odboru. Gospod minister, to nam je v veliko pomoč. Hvala lepa za to izmenjavo stališč. Je, ja, kakor vidite, mi tukaj nadaljujemo za delo. Kolega, stay where you are. Thank you very much. Hvala, da ste bili tukaj. Um, Kolegi, prosim, ostanite tukaj. Imamo še dve kratki točki in pa potem glasovanje. Oh, Tako čakata na še dve točki pred glasovanjem. Šesta točka na dnevnem redu. finančna pravila, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije. Ja, vidim, da ni, nihče ne posluša, ampak to moramo obravnavati pred glasovanjem. Gospoda Viotija nadomešča gospa Sipel. Predstavila bo predloge sprememb, ki so bili uloženi na predlog komisije. Birgit, žal mi je, da moramo s tem hititi, ampak res, če bi pohitela, bi to zelo cenil. Hvala. Daniele, Viotija danes ni tukaj, mi pa je predal nekaj pripomb, ki bom sedaj predala vam. Nasplošno pravi, da bi lahko predlog komisije izboljšali z vidika našega odbora in potem k temu dodajo pet konkretnih točk. Najprej, revidirana finančna uredba bi morala poskrbeti za to, da bodo lahko posamezne proračunske eh, postavke sledile alokaciji sredstev za ista politična področja. Na ta način bomo lahko lažje izraža, eh, izvajali proračunski nadzor za posamezna področja. Eh, potem različne um, revizije v državah članicah imajo enake stroške, tako da tukaj pozivamo k poenostavitvi. Potem um, treba je doseči večjo preglednost evropskih agencij, zato da bodo usmerjevalni uh, odbori decentraliziranih in izvajalskih agencij sistematično objavljali izjavo o interesu na spletnem mestu ustrezne agencije. Ta bi morala biti standardizirana, ampak bi morala tudi upoštevati specifične značilnosti posameznih agencij. Eh, potem četrta točka, ko gre za nadzorne ukrepe držav članic, bi želel ta predlog omejiti na skrižno opiranje na obstoječe ocene in revizije. Eh, nekatere države članice pa imajo že sedaj zagotovljen dober nadzor, zato se treba sredotočiti na uspešne ukrepe, kaj ti prinašajo največ eh, dodane vrednosti z vidika upravljanja za tveganje. In pa še peta točka, revidirana finančna uredba razširja uporabo skrbniških skladov Unije na ukrepe v Uniji. K tej točki še tri podtočke. Evropski skrbniški skladi so sporen finančni instrument. Uporabiti, uporabiti bi se smeli le v omenjih okoliščinah, kaj ti izključujejo parlament iz proračunskega nadzora. Prav tako ne bi smeli financirati notranjih in zonalnih ukrepov Unije. In pa zadnja točka. Te ukrepe bi morali ukrepiti Um, uporabiti samo, kjer je delež prispevka tretjih strani znaten, torej več kot 66 odstotkov za celotno življenjsko dobo sklada in uh, kjer je ta delež nujen. Toliko s um, strani poročevalca in seveda ga zanimajo tudi vaši prispevki. Hvala lepa, gospod Zdehovski iz ELS. Jsem svižný, protože to, co... Hvala, gospod predsedujoči. Vem, da nimamo veliko časa, zato bom kratek. Eh, to, kar bom povedal, tukaj ponavljam že eh, tri leta. Najprej zahvaljujem se gospodu Vjotju za njegov predlog. Ta dosje je precej tehničen, pristojnosti našega odbora so omejene, ampak vseeno bi se kot libe morali boriti za dovolj fleksibilnosti za Evropsko unijo in pa njen proračun. Tako da. bomo lahko, lahko dostopali do sredstev v času krize. No, ampak ta cilj mora biti povezan s ustreznim nadzorom financiranja. Treba torej zagotoviti ravnoteže med eh, fleksibilnostjo na eni strani in pa nadzorom na drugi strani. Naslednji vidik. Prerasporeditev sredstev oziroma prenos sredstev iz eh, področja za presežkom sredstev v področja z pomankanjem sredstev. Poglejte si kmetijstvo, temu namenjamo ogromne zneske in eh, večino oziroma velik delež tega denarja mm, se spohne v porabi, istočasno pa, mam, pa nam zmanjkuje sredstev recimo za migransko ali pa begunsko krizo. S tem se s gospodom Vjotijem, da potrebujemo bolje strukturiran evropski proračun, jasno mora biti, kako financiramo posamične evropske politike. Vendar pa smo tukaj omejeni z proračunskimi pravili, kjer se pogosto prekrivajo posamezni cili in pa nameni. No, ampak dobro, to mora biti predmet neke druge razprave. In pa še v zvezi z skrbniškim skladom. Tukaj bi želel povedati, da zakrepitvijo takšnih skladov ne moremo povzročati pomankanja financiranja kje druge ali pa spostaviti takšnih skladov, ne da bi jih potem opremili za sredstvi. In pa še v zvezi z eh, decentraliziranimi in izvajalskimi agencijami. Eh, s tem se ne strinjam, ne strinjam se z eh, dodatnim predlogom za decentralizirane in izvajalske agencije. Ti ti imajo drugačno pravno bazo in ne moremo jih um, obravnavati na drugačen način, tudi ne v primeru izjave o interesih, kakor to predlaga poročevalec. Upam, da bodo sprejeti tudi moje predloge sprememb. Hvala. Rok za vložitev predlogov sprememb je 17. marec, eh, žal ne moremo sedaj nadaljevati z razpravo. Eh, sedaj pa dajem besedo še Petru Nidermarju. Nidermüller, oprostite, Agencija Evropske unije za azil. Hvala lepa. Imeli smo tri trialoge oziroma dva trialoga 7. februarja in pa včeraj. Oba dva trialoga sta bila zelo koristna, dosegli smo velik napredek. No, seveda obstajajo razlike med svetom na eni strani in pa parlamentom na drugi. Drugačen pristop imamo do te agencije. Evropski parlament želi močno, neodvisno agencijo, ki bo lahko ponudila potrebno pomoč državam članicam mnenje sveta pa je, da bi morale države članice bolj vplivati na to agencijo. Tudi med pogajanji se je pojavilo nekaj spornih točk. Eden, ena izmed najbolj problematičnih je vprašanje nadzora, spremljanja o tem bomo razpravljali šele na koncu pogajanja. Potem imamo tudi nekaj sporov v zvezi z um, ravnotežjem interesom med um, pravnim odborom in pa izvršnim direktorjem. Bi pa rekel, da nasplošno imamo na trialogih dobro vzdušje med komisijo, svetom in pa parlamentom imeli smo veliko tehničnih sestankov in mislim, da smo uspeli na teh doseči dober napredek. Tako da sem pripričan, da nam bo uspelo dokončati ta postopek še pred iztekom maltiškega predsedstva. Verjetno se bo to zgodilo nekje sredi maja. In potem bom o tem znova poročal odboru Libe. Ja, Peter, super, tri minute. In še gospod Koeljo za 30 sekund. Hvala, želim se zahvaliti Petru za delo, ki ga je opravil in imam tudi dve kratki pripombi. Najprej, eh, dobro je, da skušamo doseči do novo pravno osnovo za te agencije, to bi morali dobiti kar se da hitro. No, se pa svet odločil, da bo spremenil strukturo predloga komisije, kljub temu, da jaz ne razumem, zakaj se je to zgodilo. Bojim se, da bi takšna sprememba lahko privedla do neželenih zamud pri pogajanjih. In še zadnja pripomba, povdariti želim potrebo pomočni agenciji, eh, ki bo lahko pomagala državam v časih krize. Potrebujemo pa tudi agencijo, ki bo lahko preprečila krizo ne želimo sprejemati nove pravne osnove samo zato, da bi se važili. Evropska unija mora zagotoviti dobro delovanje Evropskega skupnega azilnega sistema in zato morajo države članice spoštovati pravila, ki jih tukaj sprejemajo. Če države članice ne bodo spoštovale pravil, pa se moramo mi seveda na to ustrezno odzvati. Hvala. Hvala tudi Petru za delo v zvezi s tem dosijem. Ja, zdaj sem res pod stresom. 30 sekund imate na voljo. Naj samo pojasnim kolegom, da uh, mi vsi povzročajo stres in hočejo, pre, hočejo govoriti preveč. Veseli smo, da lahko podpremo strategijo in pa delo poročevalca. Hvala. Zdaj pa mene sram, ker ste bili tako kratki. To pa res ni bilo primerno po vseh mojih pritožbah. Hvala, sedaj pa gospod Boni za naslednje poročilo. Gospe Gabriel ni. Gre za liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, v imenu Marije Gabriel, ki je poročevalka za liberalizacijo vizumskega režima za državljane Ukrajine, bi želel povedati nekaj besed. Najprej, poročevalka se zahvaljuje svetu in pa komisiji za odlično sodelovanje uh, tokom celotnega procesa. Na zadnje smo se sestali 28. februarja in takrat je bil dosežen dogovor med Evropskim parlamentom in pa, Evropskim, uh, in pa svetom o liberalizaciji vizumskega režima za Ukrajino. Ta dogovor je potrdil tudi Koreper dva dni kasneje. Sedaj je na vrsti odbor Libe ki mora poslati močno sporočilo uh, in podpreti liberalizacijo vizumskega režima za Ukrajino. Ukrajina je dosegla vse kriterije, ki, kriterije, ki jih je zastavila Evropska unija, celo presegla jih je, izvedla je veliko trajnostnih reform. Um, prepoznan je bil napredek na področju varnosti, um, upravljanja meja, javnega reda, eh, reda in miru in pa temeljnih svoboščin. Poročevalka nas poziva, da potrdimo to naše načelo, da lahko vsaka država, ki izpolne naše kriterije, eh, dobi um, brezvizumski režim. Potem pa moramo še razmisliti o časovnici za začetek veljave. Verjetno se to ne bo zgodilo pred uh, junijem 2017. Zahvaljujem se vam v imenu Marije Gabriel. Kar se tiče mojega stališča, pa bi želel čestitati Mariji za njeno dobro delo in pa za njen uspeh. Hvala, gospod Boni. In pa čestitke Mariji Gabriel. Tako se da pa glasovanje, kolegi. najprej poročilo Gabriel o Ukrajini. Potem, ko smo 27. februarja dosegli dogovor o tem in ko je to potrdil tudi Koreper, nekdo ima postopkovno vprašanje. Mikrofon za tolmače, prosim. Ok, anyone who doesn't have the, anyone who doesn't have the voting card can yeah. indicate. Thank you. Tisti, ki nimate seboj glasovalne kartice, lahko to nakažete z roko. 27. februarja je um, potekal zadnji trialog in potem dva dni kasneje še sestane koreperja, tako da lahko sedaj glasujemo o poročilu o, vizumskem, o liberalizaciji vizumskega režima za Ukrajino. Glasujemo. Gosh, okay, fine, you know,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 the vote um, uniform format for residents. Sedaj pa enotna oblika dovoljenja za prebivanje državljane, za državljane tretjih držav. Poročevalec je gospod Hala Aho in želi besedo. Ne želi besede, tako da lahko glasujemo. Glasujemo poimensko. Konec glasovanja. 43 za, 1 proti, 2 vzdržana glasova. Čestitamo poročevalcu. Sedaj pa še odločitev o začetku pogajanj. Lahko glasujete. Kone glasovanja. 41 za, 2 proti, 1 vzdržan glas. Čestitamo. tem smo končali z glasovanjem. Začeli bomo obravnavati 11. točko na dnevnem redu. Če odhajate, potem to prosim storite tiho. 11. točka na dnevnem redu resolucija iz 11. marca o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji. Gre za resolucijo iz dne 13. marca o spolnem izkoriščanju otrok na spletu. Ta točka je pomembna, tako da prosim da tiho zapustite dvorano. Rok za prenos v zakonodaje držav članic je bil, je bil 18. december. Treba je analizirati trenutni politični okvir, ko gre za boj proti spolnemu izkoriščanju otrok. Um, decembra leta 2016 je komisija predložila prvo poročilo o izvajanju, ki ocenjuje 25. člen, ko gre za ukrepe odstranitve spletnih strani, ki vsebujejo elemente otroške pornografije. Tudi parlament pripravlja lasno poročilo o izvajanju. Najprej bom dal besedo komisiji. Komisija še ni tukaj ja, danes res gre vse na robe. Želel sem dati besedo komisiji, ampak predstavnika komisije še ni, tako da bomo naredili kratek premor. Čakamo komisijo, ki bo predstavila svoje poročilo o izvajanju. Just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 Okay, I understand Mr. Wilmot is here from the Commission. Are you settled and ready? Mislim, da je gospod Wilmot zdaj tukaj. Ste pripravljeni? Podal sem uvod, tako da vi lahko sedaj predstavite vaše poročilo o izvajanju. Hvala. Lepo pozdravljeni, sem Graham Wilmot, sem a, predstavnik iz enote za kibernetski kriminal v Generalnem direktoratu za notranje zadeve. Ukvarjam se predvsem z vprašanjem spolne zlorabe otrok. Direktiva z tega področja je obsežen pravni inštrument, ki omogoča celostni boj proti takšnim kršitvam, pokriva kazenski pregon, preiskavo, pomoč eh, žrtvam in pa ukrepe preprečitve. Decembra je komisija sprejela dve poročili. Osredotočata se na opis ukrepov, ki so jih sprejele države članice pri prenosu te direktive in pa ocenjuje skladnost teh ukrepov prenos oziroma ocena prenosljivosti. Torej, preučili smo, ali, države članice, ali so države članice um, prenesle to direktivo v svoje zakonodaje. To poročilo smo končali. Čakamo pa še na poročilo o skladnosti. Nekaj besed o obeh poročilih. Prvo splošno poročilo obravnava. Eh, oziroma ocenjuje napredek, ki je bil dosežen v državah članicah. Ugotovili smo, da so države članice ustrezno izboljšale svoje eh, kazenske zakonike, da so poenostavile postopke in da so spostavile scheme sodelovanja za izboljšanje koordinacije med nacionalnimi akterji naša analiza izpostavila tri področja, kjer je potrebno nekaj več napredka. Najprej področje preprečevanja. Zdi se, da je to področje najšipkejše v državah članicah, zlasti, ko gre za ukrepe um, posredovanja. Um, ali pa prostovoljnimi tovršnimi programi med in pa po postopkih. Drugo področje je pomoč in pa zaščita žrtev, zlasti, ko ne vemo, kakšna je starost teh žrtev. Eh, predvideli smo tudi sistem pomoči družinam eh, žrtev in pa zaščito žrtev tekom eh, kazenske preiskave. In pa zadnje področje, gre za preiskave in pa kazenski pregon, zlasti, ko gre za kazensko pravo. Tukaj bi omenil tri uh, področja. Spolno prisilno spolno izkoriščanje, potem prisila otroka, da sodeluje v pornografskih eh, dejanjih in pa omogočanje dostopa do otroške pornografije. To so zaključki primarnega poročila. Sedaj pa poročilo v okviru 25. člena, torej gre za, za, za umik spletnih strani eh, z otroško pornografijo. Tukaj smo ugotovili, da je prav tako pris, prišlo do napredka v državah članicah, zlasti ko gre za blokiranje tovrstnih strani in odstranjanje takšnih vsebin. Izzivi, ki nas tukaj čakajo, pa so dodatne varovalke, kjer, s katerimi bi lahko države članice onemogočile dostop do takšnih spletnih strani na svojem teritoriju in s katerimi bi lahko hitro odstranili to vrstne vsebine mm, na teritorijih držav članic o tem smo govorili tudi o naši, o tem ste govorili tudi o vaši resoluciji iz leta 2015 o zlorabah otrok. Kar se tiče naslednjih korakov, mi ocenjujemo trenutno zakonodajo, ne ocenjujemo, kako se zakonodaja izvaja v praksi. To oceno še pripravljamo. In trenutno nimamo namena spreminjati te direktive. Eh, najprej je treba zaključiti izvajanje obstoječe direktive. Še naprej bomo nudili podporo državam članicam, zato da bomo lahko zagotovili zadovoljujočo raven izvajanja in sicer v dveh oblikah. Najprej pravna analiza, s katero bomo preučili, ali nacionalni ukrepi uh, ustrezno um, izvajajo direktivo. Uh, Ehm, treba je zagotoviti korektno in učinkovito izvajanje naše zakonodaje. Naslednji korak. Organizirali oziroma sodelovali bomo pri izmenjavi najboljših praks in pa financirali bomo eh, določene projekte za borbo proti, proti razprečevanju materijala otroške pornografije. Spostavili bomo tudi eh, vročo linijo za pomoč 3,6 milijona evrov nepovratnih sredstev smo investirali v podatkovno bazo o podat podatkov o zlorabi otrok. Prav tako podpiramo pod pobude, kot so um, osveščanje otrok o uporabi spletnih strani in tako naprej. In tudi sprejeli smo ukrepe za boljšo identifikacijo otroških žr, žrtev in pa sprejeli smo ukrepe za omejevanje razpožljivosti takšnih pobud. V Združenem kraljestvu smo zagnali tudi tudi pobudo WeProtect, ki vključuje 30 držav in pa podobnih projektov. Torej, eh, prenos direktive se je izkazal za korak v pravo smer, ampak kot ste opozorili v vaši resoluciji iz leta 2015, bi lahko veliko zadev še izboljšali in razvili naprej in te možnosti eh, bomo eh, skušali izkoristiti v prihodnosti. Hvala lepa, sedaj pa poročevalka Koraca Bild. Hvala, hvala za dve odlični poročili, ki bosta izhodišče za naše delo. Strinjamo se z oceno komisije. Res je, da bi lahko naredili več, zato da bi ugotovili, kako direktiva deluje v praksi upam, da bo komisija ponudila nekaj več informacij na predstavitvi 25. aprila. Um, prav tako smo hvaležni za vse raziskave, ki jih je tukaj objavila komisija um, strinjamo se s tem, da se je treba osredotočiti predvsem na preprečevanje. Ehm, z poročevalci v Sinci smo se že enkrat sestali za pripravljalno delo, organizirali smo predstavitev v ELS-u in ehm, številni izmed nas so bili šokirani spričo tega, kar sta poročala kar so poročali iz Europola, kaj se vse dogaja na Darknetu, ko gre za izkoriščanje otrok. Um, od katerih so nekateri stari samo dve leti. Res je treba doseči napredek pri izvajanju te zakonodaje, tudi civilna družba lahko tukaj igra pomembno vlogo z kampanjami, z osveščanjem javnosti in pa žrtev. Uh, ampak um, ti, ti, um, ehm, ta kriminalna dejanja so se diversificirala, zato eh, je treba se skupaj razširiti tudi na boj proti zločinom, proti zločini zunaj spleta, proti zločinom zunaj spleta. Gre za kazniva dejanja, ki so uperjena proti najranljivejšemu delu naše družbe, to so otroci in tega nikakor ne smemo dopustiti. Tukaj moramo biti jasni. Kaj lahko naredimo v praksi? Čezmejni kriminal je pomemben del tega problema, Torej, tukaj je potrebnega nekaj več sodelovanja med državami članicami. Kriminalne združbe eh, so tukaj zelo sofisticirane in organi kazanskega pregona so soočeni z velikimi izzivi. Zagotoviti je treba, da bo zakonodaja izvedljiva tudi v prihodnosti in da bomo lahko prilagodili tudi novim oblikam eh, kaznjivih dejanj in pa načinom, kako delujejo. Um, te kriminalne združbe na internetu. Eh, na konstruktiven način je treba poskrbeti za učinkovito izvajanje te eh, direktive, treba stopiti v dialog z državami članicami, treba dati državam članicam priporočila glede tega, kako je treba izboljšati izvajanje te direktive, treba je zagotoviti pravno gotovost in pa omogočiti izvajanje direktive ter identificirati nove trende in pa nova kazniva dejanja, eh, ki so se pojavila potem, ko je bila sprejeta direktiva. Um, ta, to direktivo izvajamo šele tri ali štiri leta. Spolno izkoriščanje otrok in pa otroška pornografija postaja prava epidemija mm, med mladimi ljudmi, ki praktično živijo na internetu. Uh, gre za konkretne primere eh, otrok, ki jim je bilo uničeno življenje, recimo Ticijana, 15-letna deklica je zaradi tega eh, naredila samomor in to uživo na Facebooku. Zaradi tega, ker je bil objavljen intimni video, ki je prikazoval njo in pa njenega fanta. Potem uh, slišali smo tudi zgodbo najstnice, ki je bila posiljena v diskoteki. Uh, njeni prijatelji pa so ta video objavili na internetu, na državnih medijih, ker so mislili, da je to pač smešno. Torej, spriča smo normalizaciji groznih kaznjivih dejanj spolnega izkoriščanja deklic in pa mladih žensk. prav tako moramo tukaj tesneje sodelovati z industrijo. Spodbuditi jih moramo naj investirajo v nove načine za identifikacijo teh eh, kriminalcev z medskupino za človekove pravice in pa za ELS-om smo predstavili študije, ki, jih, ki so jih pripravile različne organizacije. Gre za zelo podrobne študije, ki dokumentirajo, kako poteka zloraba otrok na internetu. To je grozljiv in zelo razširjen pojav. Povedala sem že, da se moramo osredotočiti na. Uh, preprečevanjem. Uh, In pa ukvarjati se moramo tudi z problemom povratništva. Uh, prav tako moramo um, razmisliti o evidencah profilov spolnih zločincev. Zakaj um, so, so zagrešili takšne zločine. Treba tudi izmenjavati informacije. Predstavnik komisije je omenil recimo um, linijo za pomoč in pa okrepljeno pravosodno sodelovanje. Gospod predsedujoči, to je samo osnoven pregled. Poročilo je še v pripravi. Veselim se sodelovanja z poročevalci v Senci, komisijo in pa Maltiškim predsedstvom. Hvala lepa. Um. Hvala, gremo kar naprej na poročevalce v senci. Gospod eh, eh Šipek najprej, potem gospod Grisbek. Ste vi poročevalka v senci za to? Ja, vi govorite za vse, se vem. Tako, kako sem sploh mogel spregledati, Birgit? Štirje poročevalci v senci, torej. Saj veste, to je, to je en tistih dni veste, sem vedel. Pet mogoče, še kakšen poročevalec v senci, ne? Dobro, Birgit, zdaj izvoli. Vem, da te to, ta tema zanima. Se upravičujem. No Hvala, predsednik, ni problema. Uh, eh, Mirjam Dalik je naš poročevalka v senci, žal ne more biti prisotna, saj se je morala vrniti v državo članico. prva stvar, seveda, pozdravljamo poročilo o implementaciji Evropske komisije. To je vse skupaj trajalo nekoliko dlje, pa vseeno nam je vse uspelo imeti razpravo v odboru. Vseeno smo v situaciji, kjer mora vsaka naša država članica storiti več za zaščito naših eh, državljanov na spletu. Večina informacij držav članic eh, žal ni mm, ravno takšne narave, da lahko naredimo nek pameten zaključek in zato niso mogli ravno izhajati iz tega poročila. Naša poročevalka v Senci je Eh, želi izpostaviti tudi potrebo po novo nastalih eh, pojavih, kot eh, je naprimer pornografija, ki izhaja iz nekakšnih maščevanj, to torej je neka maščevalna pornografija in pa tudi druge ukrepe za boj proti pojavljanju spolnih zlorab otrok na spletu. Državna omrežja so bila uh, tarča velikih uh, kritik, saj uh, po podatkih BBC niso reagirali na opozorila o desetinah uh, slik, ki kažejo zlorabe otrok. Pomembno je, da se zaščitijo otroci, njihove pravice in pa tudi temeljne pravice uh, vseh državljanov, ki spoštujejo uh, zakon. Poročevalko v Esenci se torej veseli sodelovanja s poročevalko in poročevalci v Esenci v prihodnjem mesecu in se veseli tudi prihajajoče javne predstavitve na to temo, ki naj bi potekala maja letos. Hvala lepa, Birgit. V imenu EKR, gospod uh, Skripek, hvala lepa. Komisiji bi zastavil nekaj vprašanj, upam, da jih boste lahko odgovorili. Komisija se zdi, da je zadovoljna stanjem v državah članicah in zato ne namera predlagati nobenih amadmajev, ampak ti otroci eh, vendarle trenutno so deležni pomoči strani zakonodaje. Torej, kaj komisija predlaga za preprečevanje? uporabe eh, potrošnje pornografije, sploh takšne, ki eh, prikazuje mladoletnike. Nekaj, kar mene najbolj zanima, pa je tole. Tudi zmanjšanje povpraševanja po prostituciji, eh, po uvedbi švedskega modela, kjer se preganja tiste, ki ga povprašujejo po takšnih storitvah, se vseeno sprašujemo o učinkovitosti tega modela. Zdaj pa bom podal še svoje pripombe v slovaščini. Lahko govorim slovaško danes? Da? Hvala. Aj v tejto chvíli, zatiaľ čo tu sedíme a diskutujeme o implementácii tohto zákona o ochrane. Torej, ko sedimo tu in govorimo o implementaciji te zakonodaje, imamo otroke v naših državah članicah, ki so žrtve zlorab in menim, da je to resen problem in uh, mislim, da je to zelo zaskrbljujoče in zelo stresno, še posebej za vse eh, tiste med nami, ki imamo otroke. Naša dosedanja mm, prizadevanja na tem področju kaže, da imamo 600 različnih eh, določb, zakonskih določb eh, za zaščito žrtev zlorab in mislim, da moramo z implementacijo teh predpisov biti bolj dosledni. Vemo, da je zadeva zapletena, vemo uh, tudi, da uh, obstaja resen problem odvisnosti od pornografije, vključno z pedofili. Če želimo spreminjati to, ta pojav, moramo ne le kaznovati, ampak tudi pomagati, zagotoviti psihološko pomoč, da se razmišljanje teh ljudi lahko uh, spremeni. Seveda ne moramo pričakovati, da potem kar naenkrat eh, nihče več ne bo tako ravnal. In pri pornografiji, pri eh, kledofiliji gre za najhujše oblike odvisnosti in eh, zato je pomembno, da se zagotovi sprememba obnašanja. Prav tako se je treba vprašati, kako se predstavlja spolnost v medijih. Kot nacionalni poslanec sem eh, sprožil kampanjo, s katero smo želeli pokazati, da golo telo, ki ga prikazujemo v medijih, eh, ni nujno eh, nekaj eh, negativnega, ampak če se to ponuja kot neko blago, kot neko blago brez vsebine, potem se ljudi vendarle na nek način tudi sooča z to problematiko odvisnosti. No in eh, neprimerne eh, medijsko prikazovanje lahko potem prevede do odvisnosti od pornografije in eh, tudi otroške pornografije. In vse to mislim, da tudi uničuje lepoto in pa tudi nedolžnost otrok. Zato je pomembno zagotoviti zaščito in zato podpiram poročevalko pri rešitvah, ki bodo omogočile čim prejšnje izvajanje to vrstnih predpisov. Hvala lepa. Natalie Grisbeck kot počivako senca skupino Alde. Hvala lepa, gospod predsednik. Par besed na hitro glede tega besedila, ki je po mojem mnenju izredno pomembno, strateško pomembno besedilo tudi z vidika zaščite najbolj ranljivih biti, pa tudi z vidika slike, ki jo imajo evropski državljani o Evropi. Hvala komisiji za to predstavitev, kolegi so se na to odzvali in mislim, da je vendarle treba tu nojno ukrepati, kajti res je, da imamo opravka s celo vrsto resnično pomembnih dosjejev, pa vendarle eh, pri tem smo se vzeli kar veliko časa, čeprav mislim, da smo vzeli bili vsi opozorjeni na stanje zaradi situacije v naših državah članicah, pa tudi preko poročil nevladnih organizacij, preko poročil Europola in preko pač eh, splošnega znanja, ki ga imamo glede vsebine tega področja, kar je vsekakor šokantno, kar je Ana Marija povedala. To, kar se dogaja na spletu in izven spleta, je resnično zavržno in tudi v določenih merah eh, grozovito in Ana Marija mislim, da prav uh, govori, ko pravi, da ne gre za vprašanje svobode govora, ampak da gre za to, da svoje delo in uh, uporabo najboljše prakse in uh, pomoč državam članicam usmerimo predvsem na uh, kriminalna uh, dejanja, ki jih vključujejo to vrstne vsebine na spletu, sploh ko gre za otroke. Eh, zdaj bom nekoliko v, v par salvah eh, podala svojo reakcijo. Poročilo je zelo jasno in mislim, da zelo realno pravite, da nas čaka še veliko dela. Veliko dela, če želimo, da bo ta direktiva izpolnila vse svoje potencijale. Toliko torej glede preventive, glede ostalih zadev. Vsekakor pa moram povedati, da ima ta direktiva zdaj skoraj da že eh, šest let. Ta predlog ima zdaj že kar nekaj let za seboj, gre za ne preveč učinkovito krpanko in eh, mislim, da vsekakor imamo kar nekaj resnih težav, in ozir, kar zadeva te tako zelo prioritetne teme. Zdaj pa glede opozarjanja na to vrstno vsebino, o čemer ste govorili in eh, glede orodij, ki jih imajo na voljo države članice, glede eh, takšnih vsebin, tako imenovane eh, pač posebne, posebne linije. No, imamo več modelov nevladnih organizacij, vladnih organizacij, zasebnih eh, in zanima me, ali ugotavljate, ali nek model deluje bolje kot drug, kar zadeva sam pravni status teh orodij. Ne, ne, ne gre le za državo, ampak za pač ta nabor orodij ali kakšen izstopa v smislu učinkovitosti. Slišala sem eh, nedavno, pred nekaj meseci, da te posebne telefonske številke nimajo dovoljenja ogledovati si teh vsebin. Kako ne potem ukrepejo, če nimajo dovoljenja, da si ogledujejo uh, teh uh, vsebin. In potem je tudi vprašanje financiranja. Z vsemi akteri, s katerimi sem se srečala, mi, pra, mi pravijo, da dobijo neko financiranje za nek kratek čas, potem pa je vsega konec. In to mislim, da je zelo pomemben vidik, če želimo zagotoviti ustrezno podporo državam članicam. In če zaključim. Še zadnje vprašanje. V ZDA zakon nalaga uporabo nekakšnih eh, DNK vsebin, tako da je možno ugotoviti, odkot prihaja vsebina in na ta način se da preprečevati zlorabe, zaščititi otroke, predvsem pa tudi eh, slediti in izslediti kriminalce. To je še posebej, ko gre za eh, pedopornografijo. Ali se ta tehnika že uporablja v Evropi, kakšni so rezultati? Eh, in ali morda ne bi morali tega eh, razširiti oziroma generalizirati, kajti na ta način bi lažje izsledili eh, te kriminalce in to jih bo, jih bo morda ulilo malce strahu v kosti. Dejstvo je, da mi kot evropejci tega preprosto ne moremo še naprej tolerirati. Hvala. Very much, Natalie. And, okay, Jean, thanks. Um, so, Anna Maria, we, we, we've, unfortunately, we've passed one o'clock now. Tako, 13. ura je minila. Ne, ne, Jean pravi, da ne bo. Imeli smo kar eh, dolg, eh, dolgo do povdne. Jean je bila poročevala, ko sem še pri dveh zadevah. 13. je že minila eno minutko, potem pa moramo zaključiti. Razen, ja, če želi komisija odgovoriti na vprašanje Natali, hvala vsem poročevalcem v senci mislim, da napredujemo v smeri konstruktivnega nadaljevanja dela komisije. Želite še nakratko odgovoriti na to, kar je dejala Natalija Grisbek? V stavku le dveh, ja, hvala predsednik, šlo je za vprašanje dveh eh, članov odbora, bom šel čim prej skozi. Glede zamud, več držav članic je zamujalo pri poročilih o eh, ukrepanju 15 držav članic, proti 15 držav članicam smo sporožili postopek zaradi kršitve, zdaj so zadeve rešene in zato smo lahko prijavili poročilo. Preventiva, ja, absolutno se strinjamo, to je ključni vidik izboljšanja razmer, da dobimo čim boljši, čim boljši rezultat. In to bo tudi ena ključnih poant našega dela v prihodnjih mesecih, da vidimo, kako so države članice prenesle zakonodajo v nacionalno in eh, da po potrebi seveda tudi ukrepamo. Eh, kar zadeva švedski model, o katerem ste govorili, direktiva že zagotavlja preprečevanje kriminaliziranja otrok, potem zniževanje povpraševanja, to je v veliki meri odvisno od podpore eh, za potencijalne kršitelje. In to je tudi en od elementov teh preventivnih ukrepov, ki jih vključujemo v direktivo in ki jih želimo izboljšati v smislu implementacije. Glede posebnih telefonskih številk, koliko mi vemo, je, obstaja le ena takšna telefonska številka, ki si ne sme ogledovati teh eh, gradiv, to je italijanska, zdaj smo v stiku z oblastmi in razmišljamo o tem, kako izboljšati razmere, seveda tudi preko izmenjave najboljših praks. In še zadnja zadeva proaktivni pristop uh, industrije po ameriškem modelu. Samo trenutek. So known content can be characterized through technical means to allow it to be. Torej pomembno je, da se ta tehnična pravila spoštujejo uh, in uh, je potem nemogoče oziroma je težje prenašati vsebino z ene spletne strani na drugo, tako da na ta način preprečujemo širjenje po spletu. Še ena zadeva je in sicer najboljše tehnike, najboljši administrativni ukrepi, najboljša zakonodaja. To bo v veliki meri tudi sestavni del našega dela, da se izboljšujejo najboljše prakse eh, v prihajajočih mesecih. To bo ena klasičnih lastnosti našega dela. Hvala. Hvala za odgovore. Predstavitev bo 13. maja, predstavitev poročila. Hvala Ani Mariji za opravljeno delo, hvala poročevalcem v Senci. In s tem smo tudi zaključili do podansko sejo. Hvala lepa. In imamo še zelo čudno polurno zasedanje popovdne ob 14.30. Hvala kolegice in kolegi, vidimo se popovdne.